zunanji in varnostni politiki. Eh, kolegi Džambaskiju se zahvaljujem zato, ker je že predstavil svoje mnenje v odboru AFET, ki je matični odbor. Mislim, da je tudi zelo um, inovativen pristop ta, da se znotraj našega odbora ukvarjamo z vprašanji zunanje politike. Uh, saj smo ta koncept sicer že osvojili, ampak ga moramo še okrepiti. Torej, kulturni vidik oziroma kulturna razsežnost v zunanji politiki je ravno tako zelo pomemben za preprečevanje eh, sporov in za eh, krepitev. Eh, več kulturnega okolja in sodelovanja. Amadmaje lahko vlagate do 21. marca v petih popovdne. In glasovali bomo o Džambaskivem poročilu uh, 16, 24. aprila in na to na plenarnem zasedanju v maju. Izvolite, gospod Džambaski. Kolegi, uvaženi gosti, bih iskal, da započnem, kot izrazil specialno. Kolegice in kolegi, dovolite, da začnem tako, da se zahvalim sekretarjatu našega odbora za pomoč pri pripravi tega mnenja. Pri administrativni pomoči. Problema, Ali so težave s prevodom? Ah, so težave s tolmačenjem v nemščino? Eh, Aha, zvoko. Prosim, nadaljujte. Ja, hvala, gospod predsednica. No, naročeno mi je bilo, da pripravim poročilo o izvajanju skupne zunanje varnostne politike. Gospod Brok, poročevalec vodilnega odbora, pa nas je nekoliko uviro. Vendar pa smo uspeli najti dogovor s eh, prevajalci in dali so nam pet dodatnih dni na voljo, zato da smo lahko pripravili svoj predlog. Prvot je bil opravljen prejšnji četrtek in upam, da so lahko poročevalci v senci opravili svojo analizo. Naj predstavim to poročilo. Letno poročilo gospe Mogherini o skupni zonani in varnostni politiki za leto 2014 ne omenja beseda kultura. Vemo, kako je pomembna kultura in tudi šport pri preprečevanju konfliktov in krepitvi miru. To je vir, ki ga treba uporabiti. Kako pa to naredimo, glede na to, da je to v pristojnosti držav članic in da so odločitve sprejemajo na tej ravni, samo na Evropskem svetu s soglasjem vseh 28 držav članic medvladno sodelovanje igra pomembno vlogo na področju kulturne diplomacije. Skupne aktivnosti, tudi v skupni zunanji in varnostni politiki, je močna plat Unije. Ta pripomore tudi k zaščiti kulturne dediščine in to lahko dosežemo z medkulturnim dialogom. Poročilo omenja tudi vlogo športa omenja tudi to, kako lahko tretje države spodbudimo k sodelovanju v glavnih programih Evropske unije na področju izobraževanja in kulture. Predloge sprememb bom podal za, predvsem za področje športa. Imam dodatke za večino odstavko. Vem, da smo omejeni s prostorom in da ne moremo povedati vsega, Danes popovdne vam želim poslati predloge spremem, zato da bi dosegli dogovor z poročevalci v senci. Kot je povedala gospa Kosta, je rok za uložitev predlogov sprememb ponedeljek 21. To je pomembno tudi zato, ker imam takrat rojstni dan. Z veseljem bom prisluhnil vašim pripombam. Hvala. Hvala, kljub temu, da imamo malo časa, pa so glavni elementi tega poročila eh, bili predstavljeni. Eh, nekaj bi še spomnila v zvezi s prvo točko, glede tistega, kar ste sami povedali o poročilu iz leta 2014 in sicer o kulturnih mrežah. To seveda eh, manjka, ampak upamo, da bo to. Eh, ta vrzel zapolnjena še v mesecu aprilu pred pripravo nove strategije strani komisije. Zdaj pa naslednji, Elga Trupel. Yes, the... ja, hvala lepa za to predstavitev. Naj povdarim nekaj točk, ki ste jih že omenili. In sicer sodelovanje med državami igra pomembno vlogo pri medkulturnem dialogu, tudi pri krepitvi miru. In Žal je tako, da to ni strateški pristop v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Bolj bi se morali osredotočiti na kulturo in izobraževanje, ki naj igra ta pomembno vlogo pri tem. Poročilo gospe Mogarini za leto 2014 kultura ni omenjena, kot, kulture ne omenja, kot ste sami povedali. Želimo si, da bi kultura in kulturna diplomacija bila na enaki ravni, ko gre za različne institucije, ne samo na državni ravni, ampak tudi na ravni nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe. Vključiti je treba ljudi in jim dati dodatne priložnosti, da se njihov glas sliši, da dobijo več informacij. To je res strateškega pomena. Zagotoviti moramo, da kultura postane celovit del skupne zunanje in varnostne politike. Poleg tega pa tudi menim, da evropska sosedska politika prav tako mora izpostaviti zavezo v svojih programih za regionalno sodelovanje. Vedno govorimo o kulturi in izobraževanju, vendar pri sporazumih o sodelovanju vloga kulture in izobraževanja ni na tako visoki ravni, kot bi si želeli. To moramo spremeniti. Hvala. E- Hvala, strinjam se z vami. Kolegica Bild, na to pa ne, kolega Nekov. Merci, madame, la, le Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se bi želela zahvaliti kolegi Džambaskiju za opravljeno delo in za to poročilo, ki je zelo strateške narave. Zelo sem zadovoljna za to, da se opozarja na vlogo kulturne diplomacije na področju zunanje politike in povsem se strinjam s tem, ko pravite, da se je treba opreti tudi na eh, medvladne organizacije na tem področju. Eh, pa še več, mislim, da Evropska unija lahko samo pridobi eh, od svojih strateških partnerstev, ki jih je skozi zgodovino spletla s tretjimi državami še zlasti z afriškimi državami in sama sem tudi članica delegacije AKP in z Madagaskarjem imamo v tem okviru že leta dobre odnose. Um, zato moramo to raznolikost, ki pomeni res pravo bogatstvo na kulturnem področju, izkoristiti tudi pri sodelovanju tudi na kulturnem področju. Pa še k četrti točki tega poročila, ki se eh, nanaša na zaščito kulturnih eh, znamenitosti. Eh, Mislim, da moramo tukaj voditi realistično in ambiciozno politiko in rada bi opozorila še enkrat na problem z rušenjem kulturnih spomenikov v Evropi in v svetu. Dobro vemo, da je rušenje eh, dediščine enako rušenju narodov, njihove zgodovine in njihovega kulturnega spomina. In zato eh, se moramo zauzeti, da evropska dediščina in dediščina drugih narodov ne bi končala na smetišču zgodovine eh, v imenu neke edine resnice. V tem odboru smo na te točke že opozarjali in to je zapisano tudi v poročilu in sicer govorim o valorizaciji raznih eh, kulturnih organizacij, ki delujejo v Evropi. Potem pa še nekaj v zvezi z osmo točko. Tukaj imam nekaj pridržkov, ko imajo evropske države, kot je Grčija, že več kot. Uh, Eh, leto dni um, oviran dostop do sredstev iz programov, kot je Erasmus, uh, je težko govoriti o tem, da bi se ta program odpiral za tretje države. Mislim, da moramo pri nas najprej nekaj rešiti. Uh, tako, moji predlogi sprememb uh, bodo pripravljeni in pripričana sem, da bomo lahko skupaj pripravili ambiciozno in realistično podlago za našo kulturno diplomacijo. Hvala. Zdaj pa kolega Nekov predsedatelj, uvažajmo kolegi. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi, najprej naj se zahvalim gospodu Džambaskiju za delo pri tem poročilu. Podpiram njegovo mnenje. In strinjam se, da res ni dobro, da kultura in kulturna diplomacija ni bila omenjena v poročilu skupne zunanje varnostne politike za 2020. 14, gospe Mogrini. V zadnjem letu je kultura igrala pomembno vlogo in to kaže na njen pomen. Treba je vzpostaviti mehanizem za sodelovanje, za zaščito kulturne dediščine po vsem svetu. izvajati moramo ukrepe proti trgovini s kulturnimi dobrinami oziroma s predmeti kulturne dediščine. Ustvariti moramo pogoje, pogoje za boljše sodelovanje tudi na konfliktnih conah preko tako imenovane strategije modrega ščita. Zbrati moramo tudi statistične podatke na področju kulture in v kulturnih industrijah, zato da s tem pokažemo, kako se je izboljšala socialna blaginja. To bi bilo dobro za naše umetnike, za ljudi, ki delajo v kulturnem sektorju. Lahko bi, na primer, imeli prednostne kriterije za izdajo vizumov, naprimer. Osredotočil se bom na poročevalce v senci. Naj najprej poudarim, kako pomemben, pomembne so pripravljalni ukrepi znotraj skupne zunanje in varnostne politike. Na ta način smo pokazali, kako pomembna je kultura za ljudi in njen razvoj. Zato pozdravljam predlog komisije, ki ga pričakujemo naslednji mesec na to temo. Kultura je zelo pomembna tudi v okviru skupne zunanje in varnostne politike, kajti to je način, da spodbudimo medkulturni dialog. Zato mora kultura biti del razvojnih projektov. Zato menim, da mora kultura biti postavljena na pomembnejši položaj za to, da pripomore k doseganju tisočletnih razvojnih ciljev. Sodelovati moramo tudi z UNESCO. -om. Zato, da vzpostavimo boljše odnose med EU in UNESCO, moramo razmišljati drugače, ne na ustaljen način. Poglobiti moramo sodelovanje, okrepiti sodelovanje na številnih področjih. Zato potrebujemo letni strukturni dialog na zelo visoki ravni, zato da bomo lahko obravnavali vse te izzive na boljši način. Hvala. Hvala, mislim, da je to zelo pomembno besedilo. In če se navežem na to, kar je povedala tudi gospa Trupel, se strinjam s tem, da mora ta pristop postati strateški pristop. Pomembni koraki so bili tukaj že narejeni, kot uh, triletni projekt More Europe, naprimer, in kot je bilo zapisano tudi v prejšnjem poročilu na to temo v, v zvezi s kulturno politiko znotraj eh, zunanje politike. Kolegica Libacka želi besedo, izvolite. Ja, če... Hvala za besedo. Želim predvsem govoriti o osmem odstavku, ki ga podpiram. Več financiranja bi moralo biti na voljo za programe Erasmus 5 oziroma plus. Ne bi smeli razvodeneti tega instrumenta. To je zelo pomembno z vidika našega sodelovanja s tretjimi državami. Več denarja torej, hvala. Eh, zdaj bi pa dala besedo še predstavniku komisije, če bi kdo želel še kaj dodati kaj komentirati, kot to ponavadi poteka. Eh, sicer pa imam sama še dve pripombi. Prvič, eh, strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Bilt, ampak samo ena točka. Erasmus Plus in ustvarjalna Evropa sta, kar se tiče pravne podlage, že odprta za sodelovanje s tretjimi državami in to mora biti jasno. Erasmus Plus ima dve liniji. Prva je Comenius ki um, predvideva zelo pomembne oblike sodelovanja eh, na različnih ravneh izobraževanja od univerzitetnega do osnovnošolskega in poteka med različnimi državami in predvideva ravno tako um, delovanje na področju skrbi za kulturno dediščino. Uh, In tudi Erasmus Mundus ima um, to razšeznost. To je um, vidik evropskega Erasmusa, ki se odvija in izvaja tudi v tretjih državah. E, mislim, da je gospod Zver e, tudi poročevalec za to temo v zvezi z Erasmusom. Potem pa kar se tiče ustvarjalne Evrope. E, Eh, pa bi želela povedati, da smo nekoliko zaskrbljeni, zato ker kljub temu, da se predvidevajo dvostranski sporazumi s tretjimi državami, ki naj bi spodbujali sodelovanje na področju uh, ustvarjalne kulture, pa so zaenkrat sporazumi o sodelovanju sklenjeni samo z nekaterimi vzhodnimi državami, ne pa z južnimi državami, torej na južnem bregu sredozemlja. Mislim, da se nekaj dogaja eh, v odnosih s Tunizijo uh, edino. Uh, In to moramo še mm, spodbuditi, zato ker eh, so ta sredstva pomembna, če se želi kaj premakniti, še posebej v revnih državah. No, to so bile moje opaske, če želi komisija še kaj dodati, vam lahko dam besedo, ampak zdi se, da ne. E, naj spomnim še enkrat, da je 21. marec rok za oddajo predlogov sprememb. Kolegu Džambaskiju torej želim še naprej uspešno delo. Zdaj pa k naslednji točki ki smo si jo zelo želeli in ki nam je zelo pri srcu. Zahvaljujem se Valterju e, Zampjerju, predstavniku generalnega direktorata e, komisije e, ter ob gospodu Merciju in gospe Marti Domcaski, ki sta predstavnika um, Eurostata v kulturni statistiki in na to še eh, oseba, ki bo spregovorila o analizi podatkov v različnih kulturnih sektorjih, še zlasti v audiovizualnem sektorju. Um, kolegom iz odbora želim samo še povedati. Samo še nekaj bi uvodoma želela spomniti. Kot gotovo veste, v 15. členu uredbe o ustvarjalni Evropi, Evropi je zapisana zahteva, ki smo si jo mi posebej želeli in sicer, da mora komisija upraviti študijo izvedljivosti eh, zbiranja in analize podatkov v eh, ustvarjalnih kulturnih sektorjih, razen v audiovizualnem sektorju, za katerega že obstaja odličen observatorij v Strasburgu in da eh, mora komisija rezultate te analize predstaviti parlamentu in svetu in to bomo sedaj videli. Samo še nekaj bi vam povedala v zvezi s tem dokumentom. Dvoje je pomembno izpostaviti. Prvič, že 20 let je od takrat, ko je bilo prvič, mislim, da leta 94 ali 95 na mini svetu. Eh, ministrov bilo rečeno, da je treba kulturne podatke in elemente analizirati kot strateške elemente glede na prispevek, ki ga ta sektor daje razvoju ter razvoju kompetenc poleg eh, širšega gospodarskega sektorja. Potem še nekaj je bilo zelo pomembno in sicer leta 2012 je bila ustvarjena eh, ta mm, skupna eh, metodologija in esnet eh, in ti podatki so bili tudi vključeni v raziskavo. To velja tudi za nacionalne statistične urade in njihove podatke, ki so vključeni v to. In to je bilo zelo pomembno, zato ker je postala glavna usmeritev znotraj OXIA in ti podatki o Eh, stanju na področju kulture so tudi kazalniki za um, dobro bit, torej za, za blagostanje v državah članicah. Tako da to je zelo pomembno delo, ki ste ga opravili, ki ga mi zelo podpiramo in tudi zelo pomembno je, da damo tako ta pomemben signal, kot smo ga dali tudi za zeleno knjigo in za drugimi inicijativami. In sicer zato, da bomo lahko bolje razumeli, katere, kakšne so zahteve in kakšni so možni načini za um, to, da se ustvari nek nabor kazalnikov, ki bodo najprimernejši in ki bodo odsevali to globoko Mm, kulturno naravo Evrope, kar nas eh, najbolj skrbi pri eh, zagotavljanju razvoja tudi v kriznem obdobju. Tako da res najlepša hvala, izvolite vam dajem kar besedo. Hvala lepa za besedo. Res smo veseli, da imamo to priložnost, da predstavimo parlamentu naše delo o kulturni statistiki, o statistiki na področju kulture. To je zelo pomembno tudi za države članice. To je prednostna naloga pri nas, da sodelujemo z državami članicami v okviru Evropske agende za kulturo. Sodelujemo seveda tudi z Evropsko komisijo in to je tudi v Junkerjevi strategiji za delovna mesta in rast. Kulturni sektor naredi veliko dobrega za naše državljane, za gospodarstvo in za vse. Najprej bomo predstavili študijo izvedljivosti o zbiranju in analiziranju podatkov kulturnih in ustvarjalnih sektorji. In hvala kolegom iz Eurostata, da so se lahko udeležili današnjega sestanka. Dobro je imeti primerljive podatke na evropski ravni. Oni opravljajo tisto težko delo. To je čisto v skladu s poslanstvom o ustvarjalni Evropi in zato moramo dati podporo tem politike, politikam, tako državam članicam, kot na komisiji, pa tudi pri delu parlamenta. Zdaj pa najprej dajem besedo kolegu iz Eurostata, če dovolite, gospod predsedujoča. Hvala lepa, delam na Eurostatu, kar je generalne, generalni direktorat pri Evropski komisiji. Hvala, da ste nas povabili danes na ta sestanek. Glede na pričakovanja, ki ste ga gospa predsedujoča in kolega povzdignila v višave, upam, da bom res eh, uspel izpolniti ta pričakovanja. Glede statistike. Prva stvar, ki jo moramo razmisliti je, kaj imamo v mislih, ko govorimo o kulturi. Kultura ima veliko pomenov, veliko konotacij in prav zato prve statistične aktivnosti za zbiranje podatkov o tej kompleksni dejavnosti je bila opredeliti, zakaj gre pri tej domeni in kaj se lahko sploh meri statističnega vidika. Ne moremo namreč meriti vsega, kar šteje, lahko pa štejemo tisto, kar je pomembno. No, pri tem smo, kot je povedala gospa predsedujoča, pripravili okvir za opredelitev te domene, pojma kulture in kulnih dejavnosti, kot je dediščina, audiovizualni sektor, arhitektura, umetnost in tako naprej. Različne funkcije za ustvarjanje kulture, razširjanje proizvoda, izobraževanje, upravljanje kulture. To so vsa področja kulturnih dejavnosti, ki smo jih poskušali opisati v svojem delu. Kaj smo razvili v tem kontekstu? No, vse je šel po vojih, bolj ali manj, ampak se razvija. Nekaj podatkov imamo na voljo o zaposlovanju v kulturi, o, kulturi, o podjetniški plati kulture, o elementih mednarodne trgovine za blago in storitve, kulturno sodelovanje oziroma udeležba Posebno pozornost smo namenili tudi vlogi novih, te, novih tehnologij v kontekstu razširjanja kulturnih proizvodov in seveda tudi porabo oziroma stroške, ko gre za razširjanje proizvodov kulture. Če začnemo s zaposlovanjem v kulturi, tu imamo verjetno najbolj koristne in uporabne podatke na voljo. Če imate dobre oči, boste na prosojnici videli graf. Ta diagram je težko videti, ja se upravičujem. Jaz potrebujem očala. Zaposlovanje v kulturi leta 2014 je bilo 2,9 odstotkov celotnega zaposlovanja v Evropi. 2,9 odstotka se mogoče zdi visoka odstotna vrednost ali pa nizka. Vidite, da je prišlo tudi do prekenitve zaradi nove klasifikacije v letih 2010 in 2011. Da vam predstavim red velikosti. Gre za isto vrsto oziroma isto raven zaposlovanja kot pri IKT, informacijski in komunikacijski tehnologiji zaposluje podobno število ljudi kot v bančništvu in zavarovanju, tudi tam okrog 3 odstotke vseh zaposlenih in veliko več kot v energetiki. Sama številka nam omogoča oceno. No, Ta prosovnica pa kaže razvoj zaposlovanja v kulturi v Evropi in sicer v obdobju 2008-2014. Vidite, da je prišlo do krize, do znižanja zaposlovanja v kulturi v Evropi v tem obdobju. Kulturni sektor pa je bil vseeno odporen na to. Ni plačal, ni utrpel škode zaradi same splošne gospodarske krize. Nekaj številk še. V evropskem statističnem sistemu imamo na voljo ogromen nabor informacij. Podatke o zaposlovanju pa si lahko pogledamo tudi v luči oziroma v primerjavi s podatki za preostale dele gospodarstva. Tukaj imamo povezavo na levi BDP na prebivalca, na spodnji osi pa imamo zaposlovanje v kulturi. Ne bom rekel, da to ni med seboj povezano. Naša naloga ni preveč analizirati te podatke, ampak lahko rečemo, da obstaja povezava med deležem ne med številom ljudi, ampak med deležem ljudi zaposlenih v kulturnem sektorju in BDP-jem. Luksemburg kar zanemarite, kajti tam obstajajo um, neke posebnosti pri izračunu BDP-ja, ampak če si pogledamo prosojnico, le ta da nekaj podatkov o gospodarski vrednosti kulture. Gospa predsedujoča je prijazno govorila o blaginji in kakovosti življenja. Enako prosojnico lahko pripravimo tudi na levi osi bi imela subjektivno kakovost življenja, na spodnji osi pa zaposlovanje v kulturi. Tudi tu je verjetno povezava med kakovostjo življenja in zaposlovanjem v kulturi. Kauzalnost ni problem Eurostata. Mi samo zagotavljamo podatke, analitikom pa prepustimo analizo. Torej, dožnost in zadovoljstvo za analiziranje. Glede zaposlovanja. Modra Modre pike kažejo po državah delež ljudi iz terciarnega, torej univerzitetnega izobraževanja v 28 državah članicah. Na levi vidimo okrog 32 odstotkov vseh zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo. To je modra pika z rumeno je označen delež univerzitetno izobraženih ljudi, kar zadeva zaposlovanje v kulturnem sektorju, je veliko večji. Se pravi, tri odstotki ljudi so torej zaposleni v kulturi in velik delež teh je univerzitetno izobraženih. Toliko o zaposlovanju. Lahko pa govorimo tudi o podjetjih ali podjetništvu v kulturnem sektorju. Tu gre bolj za gospodarsko plat. Kaj vidimo tukaj? Okrog pet odstotkov dodane vrednosti v storitvenem sektorju je posledica kulturnih dejavnosti. Teh pet odstotkov se bo spet mogoče zdelo nizka odstotna vrednost, vendar pa pet odstotkov dodane vrednosti na ravni EU predstavlja velik znesek in vidimo, da obstajajo velike razlike med državami članicami, kar zadeva delež kulturnih dejavnosti v storitvenem sektorju. Ja. Lahko si pogledamo tudi, katere so te dejavnosti oziroma podjetja, ki zagotavljajo dodano vrednost. Predvsem gre za predvajanje, um, za televizijo, snemanje, glasbena dejavnost, arhitektura, časopisi, revije in druge dejavnosti. To si lahko pogledamo v kontekstu podatkov, ki jih zagotavlja Eurostat. Še en pomemben element je mednarodna trgovina s kulturnimi dobrinami. Pri obstoječih podatkih na voljo za mednarodno trgovino smo preučili, koliko le teh je kulturnih dobrin. Izvoz in uvoz niha skozi čas, kot vidimo na tej prosojnici iz leta v leto. Tukaj je težko najti nek ustrezen nek vzorec, ampak podatki so na voljo in to štejemo v milijardah evrov, ko gre za uvoz in izvoz. Torej v milijonih evrov. Pa tudi milijardah. Katere pa so te kulturne dobrine? Gre predvsem za umetnine, za starine in za uvoz filmov, videoigric, knjig. S kom se trguje? To je še eno zanimivo vprašanje. Izvažamo v ZDA, v Švico, Hongkong. Uvažamo iz Kitajske, ZDA in Švice kaj uvažamo iz Kitajske. Mogoče se vam bo to zdelo malo čudno, ampak v glavnem gre za proizvedene dobrine povezane z igralnimi konzolami, televizijami, torej vsebinami igr. Ne gre samo za vsebino, torej ni vsebina tista, ki se naredi na kitajskem, ampak se produkt proizvede tam. Kaj pa udeležba v kulturi? O tem imamo na voljo številne podatke. Nekaj elementov naj izpostavim, ki jih lahko zbiramo. Tukaj imamo naprimer odstotne vrednosti prebivalstva ki je prebralo več kot deset knjig v zadnjih dvanajstih mesecih in to po spolu, z modro so označeni moški, z rumeno ženske. Torej, gospi, gospodje, mislim, da se lahko malo bolj potrudimo, veliko bolj celo. Lahko si pogledamo tudi pogostost eh, obiskovanja gledališča v zadnjih 12 mesecih. Tukaj je zanimivo, če si pogledamo tisto, kdo nikoli ne hodi v gledališče. To je čisto na dnu, ne vem ali bi ti mu rekel roza ali vijolično kar do 70 odstotkov prebivalstva v nekaterih državah nikoli ne gre v gledališče. Drugi primeri. Obiskovanje kulturnih spomenikov. Glede na izobrazbeno strukturo vidimo, da je obiskovanje kulturnih prizorišč pomembneje za bolj izobražene ljudi in manj za manj izobražene ljudi. Seveda je to povezano s ravnjo izobrazbe, stopnjo izobrazbe. To so podatki, ki so na voljo. In to je dejstvo, ki si ga lahko zapomnimo pri oblikovanju kulturnih politik. Zlasti je treba omeniti uporabo IKT v kulturi. Digitalizacija kulturnih vsebin je v porastu. Pogledati si je treba, kaj se dogaja na internetu s kulturno vsebino, kaj se dogaja s tako imenovanim web streamingom, Netflix in podobne dejavnosti. Tukaj vidimo, da ni presenečen uporaba interneta za kulturne namene glede na starost, preuporaba torej, se znižuje z višjo starostjo. To ni presenetljivo. Bolj zanimivo pa je, da tudi v mlajši kategoriji v starosti 16 do 24 let prevladujejo igrice, ampak skoraj 65 odstotkov mladih, starih od 16 do 24 let, uporablja internet za to, da, se, da si pogledajo novice v časopisih in v revijah. Ne gre samo za zabavo. No. Pridobivanje informacij je lahko tudi zabavno sicer, ampak gre bolj za informiranje. Kupovanje na internetu postaja vedno pomembneje. Tukaj imamo primerjavo v obdobju 2009 do 2015, kupovanje knjig, vstopnic za različne kulturne dogodke in podobno. To verjetno ni ena glavnih eh, dejavnosti na internetu, ampak eh, je v porastu. In še na koncu si pogledajmo gospodinstva, zasebna gospodinstva in njihova poraba za kulturne dobrine in storitve. Nekaj virov podatkov imamo na voljo in tukaj vidimo, da je na ravni Evropske unije gospodinstva porabijo kakšnih 3,5 odstotka njihovega prihodka za kulturne dobrine. Ponovno, 3,5 odstotka se mogoče zdi malo, ampak naj vas spomnim, da okrog 60 odstotkov celotne porabe gre za tri stvari, za stanovanje, hrano in transport, preostalih 40 odstotkov pa je, se porabi bolj svobodno. Za primerjavo, poraba iz žepa za zdravje je približno na enaki ravni, torej 3,5 odstotka porabe gospodinstv. Polovica stroškov za rekreacijo to predstavlja in veliko več, kot je to poraba za alkohol, droge in tobak. Kaj pa se nakupuje s temi 3,5 odstotki? Kaj gospodinstva kupijo? Televizija, radio, članarine oziroma naročila, eh, gledališče, knjige in druge dejavnosti, ki jih vidite tudi na presojnici. Tudi cene so precej zanimive kot vir podatkov. Tukaj prikazujemo razvoj cen za kulturne dobrine skozi leta. Vidimo, da je prišlo do zniženja cen za strojno opremo, če lahko tako rečem, za televizijo, računalnike in to bistveno nižje cene. Leta 2014 so bili računalniki in TV bistveno cenejši kot prej. Ostalo pa bolj ali manj sledi inflaciji. Z izjemo zelene črte, kot vidimo, kjer vidimo znižanje cene za, za CD-je in DVD-je. Ne da bi bil strokovnjak za to področje, je to verjetno posledica prenašanja po internetu in prostega dostopa do glasbe in filmov. Za zaključek naj povem naslednje. Pokazal sem vam nekaj številk. To je le nekaj številk, s katerimi se ukvarjamo in jih poskušamo razložiti. Dejstvo je, da gre za usklajeno statistiko, ki se odziva na standarde kakovosti, ki so običajno na precej visoki ravni. Ti podatki so uporabni tudi zato, ker so povezani z drugimi viri podatkov. Če uporabimo podatke, ki jih ima na voljo Eurostat, lahko iz tega potegnemo korist saj je dodana vrednost v tem, da lahko to primerjamo z drugimi podatki v sistemu. To sem poskusil prikazati tudi eh, pri prosojnici, ki je govorila o BDP-ju in o kakovosti življenja. Še naprej bomo poskusili razviti te primerjave tudi za področje podjetništva. Ti podatki pa morajo biti redno posodabljani. Ti podatki prihajajo iz različnih obstoječih virov Evropske unije, v Evropske unije, kar pomeni, da v ta namen nismo posebej zbirali podatkov za namene za kulturo. Nekateri teh podatkov se zbirajo na letni ravni, nekateri vsakih pet let in lahko pride do določenih vprašanj, ker včasih ti podatki niso dovolj podrobni. Statistična razvrstitev ali klasifikacija včasih ni dovolj dobra za to, da se predstavlja kulturni sektor. Ampak to ni razlog, da bi kar opustili vse skupaj. Pred nami je veliki ziv v obliki dematerializacije. V tem kontekstu se moramo bolj potruditi in narediti več saj več kulturne vsebine prihaja preko interneta in to je treba upoštevati. Upamo, da boste kmalo videli, deloma lahko na spletni strani Eurostata že vidite, da se viri podatkov širijo, več in več podatkov je na voljo, Statistična analiza se pripravlja, na voljo bo k malu in nameravamo nadalje preučiti obstoječe vire podatkov. Poskusili bomo bolje pokriti kulturni sektor pri zbiranju podatkov na ravni Evropske unije. Vemo, da so določene stvari v pripravi tudi za promocijo. Problem klasifikacije je realno vprašanje. Spremljamo revizijo klasifikacije na mednarodni ravni. Mogoče se to zdi preprosto, ampak veliko konkurenčnih pristopov je, ko gre za revizijo mednarodne klasifikacije, tako da je vedno težko mimo dejstva, da je nek sektor boljše zastopan kot nek drugi. Tako pač je. Toliko z moje strani. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa. No. no, zdaj pa bomo dali besedo gospe Montaldo. Videla sem, da bo junija 2016 objavljena naslednja raziskava, tako da se mi zdi, da je ta prispevek, ki ste ga pripravili, zelo koristen in predlagam, da se ga razpošlje vsem kolegom. E, ravno tako bi povedala, da bodo vsi dokumenti na voljo na, po koncu tega sestanka. Zdaj pa gospa Montaldo, ki nam bo predstavila generalni direktorat uh, in okvir, v katerem delujejo. In najlepša hvala, da ste pripravili to predstavitev na takšen način. Izvolite. Mm, Izabik. Um, Še ne bo pozdravljeni vsi skupaj. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj. Predstavljeni so vam bili glavni zaključki študije, ki jo je pripravil Eurostat. Um, in uh, spregovorila bom še o možnosti boljšega zbiranja statističnih, statističnih podatkov na evropski ravni. Avtor študije je KIA, organizacija, ki je specializirana na, pod, na področju kulturnih in kreativnih sektorjev. Za Evropsko komisijo smo že pripravili dve študiji 2006 in 2009. Um, raziskava se je imenovala kultura uh, kot gospodarski faktor in potem uh, pripravili smo še nekaj različnih raziskav, katerih uh, seznama tolmačenimo pred seboj. Uh, Um, mm, v teh letih smo lahko preučili situacijo in uh, lahko smo osveščali o močnem vplivu sektorja kulture na evropsko gospodarstvo in družbo. Na začetku te seje smo povedali, da je glavni izziv še vedno to, kako dejansko izmeriti ta vpliv. Uh, Gospa Kosta je povdarila, da je bilo v zadnjih 20 letih veliko narejenega na evropski ravni. Začeli smo leta 1995 z sprejemom prve resolucije o izboljšanju kulturne statistike za gospodarsko rast in potem smo vzpostavili tehnično delovno skupino z namenom, da bi izboljšali zbiranje podatkov in pa metodologijo priprave statistike v tem sektorju trenutno Eurostat upravlja eh, delo, ki ga je pravkar predstavil in zato, da bi lahko to delo zaključili in da bi lahko spremljali oziroma pripravili follow-up za ta ambiciozni cilj izboljšanja statistike z področja kulture, je Evropska, so Evropske institucije naročile to študijo o izvedljivosti. Zato, da bi dogoročno lahko predvideli nove načine zbiranja in analize podatkov iz tega sektorja. Prej smo izključili audiovizualni sektor, kajti Evropski audio, audiovizualni observatori že opravlja obsežno delo na tem področju. Pri pripravi te metodologije, smo tesno sodelovali z Eurostatu. Eurostat nam je dal na razpolago veliko pomembnih dokumentov, zato da smo lahko najprej pregledali uradno statistiko Eurostata, videli smo, kateri podatki so na voljo in kje še obstajajo tiste vrzeli, ki jih je treba nasloviti. Potem, in to je verjetno glavna dodana vrednost tega dela, smo pripravili nekakšen zemljevid na evropski ravni. Eh, označili smo tiste potencijalne vire, s pomočjo katerih bi lahko bolj razumeli ta sektor na evropski ravni, od administrativnih eh, eh, podatkovnih baz do masovnih podatkov na spletu in tukaj smo se osredotočili na kulturne observatorije. Potem smo ocenili še vrzeli na vseh stranih, torej uradna statistika in pa alternativni viri, zato da bi lahko uh, ponudili priporočila in različne scenarije za pripravo točnejših statističnih podatkov. Kaj smo naredili? Eh, Eurostat eh, je že omenil določene izzive, s katerimi se bomo morali soočiti na področju statistike za področje kulture, izzivi imajo opraviti za specifičnimi sektori, eh, drugi eh, izzivi so pa horizontalni in eh, zadevajo celoten kulturni sektor. Ne bom podrobno opisovala vseh izzivov, samo nekaj besed. Mednarodni sistem klasifikacije, torej koda, um, nace in pa iskor, na podlagi katere analiziramo uh, delovna mesta in vpliv teh na gospodarstvo, niso najbolj primerni za kulturni sektor. Ni uh, enostavno popolno izolirati kulturnih sektorjev. Zasi to velja recimo za obrt, za področje glasbe. Uh, Eh, videoigric in eh, nekateri sektori so tudi manj pokriti z uradno statistiko, od eh, recimo knjižnic do kulturne dediščine, ehm, potem spet dizajn, moda, tukaj gre za medsektorske dejavnosti, ki jih je težko izolirati. Kot horizontalne izzive pa bi lahko omenila to, da je ta sektor značilno to, da mm, v njem deluje veliko majhnih in mikropodjetij. Uh, ko gre za nove trende povezane z razvojem tega sektorja, uh, pa je seveda veliko vezanega na digitalno okolje. Eh, in nimamo vseh eh, podatkov o delovanju tega sektorja eh, na spletu. Pa tudi, ko gre za trgovanje z kulturnimi proizvodi, je težko popolnoma zajeti v statistiki zlasti, ker je vse več trgovanja po spletu, recimo. No, kakšna je pri vsem skupaj uloga alternativnih virov statističnih podatkov? Na tri načine lahko alternativni viri dopolnijo te informacije, ki so že na voljo skozi uradno statistiko. Lahko pomagajo zbirati dokaze o podatkih eh, sektorjev, ki so manj pokriti z evropsko statistiko, recimo dediščina, knjižnice. potem alternativni viri lahko ponudijo nov upogled um, v tista področja in pojave, ki niso podrobno pokriti v, Evrop v evropski statistiki, recimo govorim o digitalnem svetu. Dolgoročno gledano lahko alternativni viri prispevajo k izboljšavi uradnih statistik. Uh, gre za razvoj novih metodologij mappinga, recimo z uporabo masovnih podatkov na spletu. Tu bom spet podala primer. Najprej o dediščini, zlasti v zvezi z muzeji. EGMUS je organizacijo, ki, se zbira, eh, ki zbira statistične podatke o muzejih, gre za majhno skupino ljudi, ki v glavnem delajo na prostovoljni osnovi in zbirajo podrobne podatke o muzejih na evropski ravni, na bolj ali manj usklajen način. Gre za podatke, tu gre za primer podatkov, ki lahko najdemo na njihovi spletni strani. Eh, torej število prostovoljcev v primeru z stalno zaposlenimi. To eh, je lahko pomemben podatek podatek pri oceni velikosti tega sektorja, torej če pri tem upoštevamo tudi prostovoljce in ne samo zaposlene. In pa še uh, količina subvencij v primerjavi z uh, stalnimi dohodki. To je um, prav tako lahko je zanimivo preučiti um, javne prispevke oziroma javne subvencije za muzeje. Potem tedenski iskalni rezultati v zvezi z odrskimi umetnostmi. Tukaj lahko vidimo, da je iskanja teh gesel vedno manj Zakaj se je to zgodilo, to ne vemo natančno, ampak spet to je informacija, ki jo ne moremo najti v uradni statistiki. Je pa to dober eh, indikator za to, eh, na kakšni ravni je interes za kulturo na evropski ravni. Eh, če recimo upoštevamo podatek, da je pokrito z internetom vedno boljša, od, torej vsako leto se izboljša, zato bi lahko preko interneta dosegli več oseb kot pa z tradicionalnimi viri informiranja. In pa še izgled za izboljšavo uradne, uradnih statističnih podatkov, dolgoročno gledano. Tukaj imam zanimiv primer iz eh, Združenega kraljestva. Gre za nov, novo metodologijo mappinga in sicer gre za uporabo tako uradnih statističnih podatkov, kako tudi spletnih podatkov. Uh, na ta način lahko identificiramo uh, podjetja, ki so dejavno na področju video igric. 600 podjetij je bilo tukaj identificiranih. Potem. Statistics. And what is interesting is also that actually more than 90 percent in pa še uh, podjetja, ki so dejavna predvsem na spletu, mikropodjetja, uh, ki uporabljajo splet um, in to kaže na to, kako težko je ta mikropodjetja zajeti skozi uradno statistiko. No, alternativni viri statistike niso čudežno zdravilo za vse, veliko je napak tudi pri alternativnih virih podatkov, recimo geografska pokritost ne pokrivajo nujno vseh 28 držav članic. EGMUS recimo skuša pokriti vseh 28 držav članic, ampak če si bolj podrobno gledamo te podatke, postane jasno, da tukaj obstajajo velike vrzeli med posameznimi državami in pa veliko je tudi izzivo na področju zanesljivosti, kakovosti, pri zbiranju teh podatkov ne sledijo nujno istim standardom kot pri zbiranju uradnih statističnih podatkov. Ampak eh, glede na to, da pri obeh virih statističnih podatkov ta določene omejitve, eh, tako pri alternativnih, kako tudi pri uradnih, eh, zato bi bil najboljši način, da bi nekako določenje ta dva vira se dopolnjevala med seboj. Ehm, v zvezi s tem je bilo sprejetih kar nekaj priporočil. Kakor veste, je zbiranje podatkov zelo drago, zato skušamo tukaj podati izvedljiva priporočila ob upoštevanju finančnih omejitev, potem skušamo pri vsem skupaj upoštevati tudi standarde, delo, ki je že bilo opravljeno, e, istočasno pa želimo mobilizirati vse vire, ki so nam na voljo in s tem zapolniti vrzeli. Prav tako pa uh, smo pripravili priporočila, kratkoročna, e, kratkoročna poročila in pa bolj ambiciozna dolgoročna priporočila. Uh, tukaj lahko vidite naša priporočila najprej eh, predlagamo, da je treba podatke zbirati na izvedljiv način ob upoštevanju finančnih eh, omejitev, pri tem je treba določiti prednostne naloge recimo prednostne naloge so lahko spodbujanje kulturne odeležbe in pa eh, kulturne raznolikosti. Tukaj bi bilo treba posodobiti statistično klasifikacijo, na ta način bi sektor statistično bil bolje zastopan, treba se osredotočiti na tiste sektore, ki so zelo malo pokriti, recimo dizajn, moda, eh, muzeji, treba je razviti posebno, posebno metodologijo, zato da bomo razumeli tudi digitalne trende na teh področjih. Eh, naj podam še primer, ki je bil eh, primer iz eh, Združenega kraljestva. Torej, tukaj so se zanašali tudi na splet pri boljšem zbiranju podatkov o teh področjih. Kako to narediti? Tukaj imamo osnovni scenerij, treba je um, zagotoviti izvedljivost programa Eurostata tudi po izteku leta 2019. Potem drugi scenarij, ta je bolj ambiciozen in seveda tudi bolj drag, predlagamo, da bi evropske institucije uh, preučile alternativne vire statističnih podatkov, na ta način bi lahko izboljšali kakovost naših statističnih podatkov, to bi potem vse skupaj zbrali na virtualni platformi. Uh, Um, in potem predlagamo tudi to, da bi vzpostavili uh, odbor za kreativno vodstvo, uh, ki bi analiziral vse te podatke, na ta način lahko damo spodbudo tudi industriji naj sama sodeluje pri spiranju podatkov in pa tretji scenarij najbolj ambiciozno treba vzpostaviti ustrezen observatori, ki bi dopolnjeval delo Eurostata in pa Evropskega audiovizualnega observatorija. Toliko z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie. Chiaramente per Hvala lepa. Dejansko, kar se mene tiče, bi si želela ambicioznejši scenarij, ampak v redu. No, moramo biti tudi ambiciozni, če potem želimo se uskladiti. No, vsekakor mislim, da je bila to lepa ponazaritev in zahvaljujem se gospodu Zampjerju in gospe Montalto eh, za njuno predstavitev v tem strateškem trenutku, ko imamo kar nekaj sestankov tudi v zvezi s proračunom za leto 2017, eh, v kar bomo morali vložiti precej naporov, zato da bodo Eh, proračunska sredstva za področje kulture in izobraževanja eh, primerno zastavljena. Potem bomo zdaj tudi morali priti k izvajanju programov. Um, novi pristopi bodo tukaj potrebni in gotovo na podlagi vaše predstavitve bomo lahko dobro napredovali. Potem pa bomo tudi pripravili še novo poročilo o e, kulturnih in ustvarjalnih industrijah in na podlagi tega, kar ste nam povedali, bomo gotovo lahko poročilo um, še obogatili z informacijami o teh novih modelih in drugih vidikih, med katerimi bi izpostavila to, kar ste povedali o kakovosti, primerljivosti ter zanesljivosti podatkov. Eh, ki jih zagotavlja Eurostat. Po drugi strani pa moramo upoštevati še druge scenarije in druge možne kazalnike, kot naprimer kazalniki blagostanja in podobno. Dobro, nekaj kolegov je prosilo za besedo in najprej bo to kolega Zdravljeski, izvolite. Počnoči od podžinkovanj. Obse... Hvala lepa. Naj se vam najprej zahvalim. Od leta 2007 preučujem eh, statistično zbiranje podatkov in eh, obdobje 2007 do 2010 ni bilo, predvsej, ni bilo zadovoljivo, ko gre za dostop do podatkov in metodologijo. Um, Med polskim predsedovanjem leta 2011 sem bil minister za kulturo in takrat sem si zelo prizadeval za to, da bi izboljšal zbiranje statističnih podatkov na evropski ravni. Čestitam vam za to, kar je bilo doseženo. Odstranjenih je bilo veliko eh, ovir pri zbiranju statističnih podatkov, vendar pa se zavedam, da tukaj razmere še niso idealne. Imamo zbirko podatkov, Eh, za 2007-2011, ne pa tako popolne zbirke podatkov za 2012-2014. Ko pa vprašamo države članice po statističnih podatkov, se pogosto na to ne odzovejo ustrezno in nimamo nobenega načina, Eh, s katerim bi lahko prisilili države članice v sporočanje njihovih statističnih podatkov. Prav tako se ne strinjam za klasifikacijo izdatkov. V Nemčiji recimo eh, je kuharski program na televiziji smatran za kulturni program. Dobro, morda je to zato, ker Nemci niso dobri kuhari. V Franciji, v Italiji so to komercialni programi, komercialne odaje. Thank you torej govorimo o kuharskih odajah. Potem eh, spet recimo v institucijah, v ZN so, je pisarniški papir smatran za kulturne izdatke, druge spet ne in podobno je z računalniškimi igricami in opremo, ki je za to potrebna. No, vsekakor pa bi vam dosežel, eh, pa bi vam eh, čestital za doseženo v tem relativno kratkem obdobju. Sedaj me zanima naslednje. Treba je zapolniti vrzeli. Zanima me, kje vidite trenutno največje težave, recimo sedaj za leto 2016. Kdaj bomo dobili poročila iz teh petletnih eh, ciklov in katere države članice um, so najbolj zadržane pri sporočanju statističnih podatkov. Gospa Kosta, moram povedati, da bi želel pripraviti poročilo o strošku kulturnega udejstvovanja. Zanima me, katere V katerih državah je strošek udesovanja v kulturnih aktivnostih najvišji, zlasti ko gre za ljudi z nizkimi prihodki? Hvala, strinjam se z analizo, ki si jo podal, zdaj pa kolega Morgano. Eh, hvala, najlepša hvala za to predstavitev in tudi sam se pridružujem čestitkam, ker je tu res potrebno storiti kakšen korak naprej, če želimo imeti vpliv tudi na področju političnih znanosti. Vsekakor zahteve, ki jih imamo na področju kulture in eh, vse, kar ste omenili, ehm, odstotek eh, v, ehm, na področju zaposlovanja 2,9 odstotkov je pomemben podatek ki nas napeljuje tudi k razmišljanju o tem, kako zagotoviti več zaposlovanja, predvsem pa več takšnega zaposlovanja, ki bo eh, bolje izkoristilo eh, izobrazbo. Namreč dejstvo, da eh, dva odstotka zaposlenih v kulturi ima ta visoko izobrazbo, ni nepomemben podatek. Pa še nekaj. Gospodarske teme na temu bi mal, bilo treba malo ustrajati. Namreč, ko govorimo o kulturi, se v glavnem govori, da je kultura uh, nepotreben strošek, v resnici pa je stvar ravno obratna. Torej, vse, kar je bilo danes dopovdne povedano, mislim, da lahko bistveno pripomore k temu, da uh, bomo še odločneje nadaljevali um, z delom v smeri, ki smo si jo zastavili. Um, dodatna mednarodna razsežnost ima gotovo lahko svoj prispevek tudi Eh, pri temu, kar bomo lahko dosegli. Milijarda evrov je gotovo mm, znesek, ki je eh, rezultat teh dogovorov eh, na mednarodni ravni. In zakaj sem se še oglasil? Zato, ker mislim, da je pomembno, da da se evropske državljane pozove k sodelovanju pri različnih uh, kulturnih ponudbah in uh, dogodkih. To je zelo pomembno. Potem pa se mi zdi še zelo pomembno pozdraviti to vaše prizadevanje, da bi uh, iz teh tradicionalnih pristopov se premaknili naprej, kot ste uporabili tisti izraz, da bi prečesavali internet uh, uh, in na tak način uh, uspeli ponuditi preko interneta elementov, elemente, ki bodo hitreje na voljo mlajšim generacijam, ki informacije iščejo predvsem preko interneta. Potem pa še eh, podpora za mala in srednja podjetja in mikroindustrijo na področju kulture, ker je tudi to zelo pomembno prepoznati eh, in jih vključiti v razprave, zato ker eh, so pogosto v nevarnosti, da so predvsem iz, iz raznih proračunskih in večletnih proračunskih um, uh, predlogov izključeni. Uh, Imenili ste, da ste več kot 100 podjetij uspeli vključiti v to delovanje. To se mi zdi zelo pomemben podatek. Seveda pa je treba še delati na tem, da se bo to metodologijo dodatno izpililo, kar se mi zdi v redu. Ampak sam bi eh, samo še to dodal, da se ne smemo bati delovanja na tem področju, ki je naše področje, tudi če bomo izšli iz tistih strogih okvirov, ki smo jih prej imeli na.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 Eh, pričakujem odgovor na to vprašanje, na kakšen način uporaba interneta zmanjšuje prisotnost pri materija v materialni kulturi. Sama ne bi želela, um, da informacije o obiskovanju muzejev naprimer, ne bi bile zadostne um, in tudi samo, da so informacije na voljo, ni dovolj. Eh, pomembno je, da, ja, da osebe, ki pridejo do teh informacij, na to muzeje tudi obiščejo. Govorili ste o nekaterih medsebojnih povezanostih med podatki. Medsebojna odvisnost med njimi je gotovo eh, lahko dokaz, dokazljiva. Sama sem matematik in, in na to tako gledam. Pa še nekaj bi povedala. Zelo pomembno je, da se v postopku izobraževanja izobražuje osebe, ki se zavedajo tega, da lahko prispevajo k kulturi. Sicer bomo izobraževali ljudi, ki bodo sicer imeli na voljo informacije, vendar se ne bodo udeleževali kulturnega življenja v svoji državi. Hvala, Kristina. Uh, bi še kdo želel besedo? Ne, zdi se, da ne. Uh, Zato bi izkoristila to priložnost, da povem še naslednje, da smo vsaj začeli z dialogom o teh vprašanjih in um, gotovo bi mi vključili še kakšne um, ideje in mnenja, potrebovali pa bi tudi študijo izvedljivosti se strani komisije, zato da bi razumeli, kakšne namene komisija ima za vnaprej. Tudi na podlagi tega, kar smo tukaj slišali, kateri so ciljni. Um, Kateri so cilji, ki jih komisija zasleduje? Želite še kaj dodati za konec? Vam dam besedo kar po istem vrstem redu, kot ste govorili. Želi kdo od vas še kaj dodati? Dobro, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da cenite naše delo. To nam služi kot spodbuda. No, tehničnih vprašanj ni bilo veliko. Samo kakšna točka ali dve. sodelovanje držav članic pri izbiranju podatkov ni možnost, ampak je to uh, obveznost. Obstaja zakonodaja, ki države članice zavezuje, da komisiji in Eurostatu dajo na voljo vse potrebne informacije. In podatki, ki smo jih prikazovali, so del teh zavezujočih eh, podatkov, ki jih mora države članice nam jih poslati. Skupaj z državami članicami skušamo zagotoviti kakovost teh podatkov, skušamo pri tem upraviti že eh, pripravljalno delo, prav tako skušamo usklajevati ehm, standarde v državah članicah, tako da eh, pisarniški material da ne pride do tega, da je pisarniški material nekje kulturna dobrina, druge pa ne. Samo toliko v pojasnilo glede dela Eurostata. V zvezi z kulturnim odestvovanjem, internetom in dematerializacijo. Ja, tukaj ne moremo ignorirati realnosti interneta. Internet je sredstvo, preko katerega se ne samo kupuje vsebine, ampak se kulturne vsebine preko njega tudi razprečuje. Tukaj se bomo morali bolje odrezati. Yes, just to, to thank you for the positive, uh... Hvala za vaše pozitivne povratne informacije. sama bi se navezala na dve točki, ki se mi zdita pomembne. Pri priporočilih moramo razmisliti o tem, kakšne bi morale biti tukaj prednostne naloge. To je izjiv, kaj ti politični prednostni naloge se spreminja, ampak na ta način bi pač lažje ocenili stroške. In pa naj se navežem na to, kar je povedal gospod Morganov. Seveda alternativni veri podatkov nikoli ne bodo tako kakovostni, kot so Eurostatovi podatki, ampak hkrati pa se ne smemo bati novih podatkov, nove metodologije, zlasti, ko gre za spletne masovne podatke, kajti na ta način se lahko veliko naučimo o tem, kaj se dogaja v tem sektorju. Sektor se razvija, tukaj se pojavljajo novi poslovni modeli, prav tako pa novi načini kulturnega udejstovanja. Hvala. Prego, direktore Zampir. Thank you very much. And, and thank you very much. Gospod Zampir. Hvala lepa. Hvala lepa. Ehm, no, vesel sem, da je to tudi za vas prednostna naloga, kajti za vas je to prednostna naloga. Te podatke lahko že uporabimo tudi za našo politiko. Ko govorimo o tem, da je kultura v srčiki sodobnega gospodarstva, uh, imamo sedaj tudi dokaze, da lahko to izjavo podkrepimo za dokazi. Ko pravimo, da bi morala biti kultura v srčiki enotnega digitalnega trga, smo sedaj tudi dokazali, da je to bistvenega pomena za digitalni trg. Imamo dokaza za to. In ko gre za kulturno udejstvovanje, imamo dokaz za to, kar smo že prej vedeli. Seveda je to tako ali tako že jasno, ampak. Ehm, sedaj imamo podatke o tem, kako, velika, kako velik je ta kulturni razkol. To je zaskrbljujoče tako za gospodarstvo, kako tudi za socialne vidike kar se tiče zbiranja podatkov o kulturnem sektorju. Kolegi so govorili o tem, kako težko je imeti podatke o trgovanju s kulturnimi dobrinami, recimo. Govorimo o e-knjigah, e-vsebinah. Težko je zajeti te podatke na svetovni ravni. Imamo um, lahko tukaj neko logično sklepanje. Če prodajamo več e-knjig, je verjetno prodanih manj. Eh, papirnatih knjig. Potem eh, muzeji. Eh, obstajajo podatki o tem, da so številni muzeji digitalizirali svoje rekvizite, dali so na razpolago te mm, umetnine tudi na spletu in določeni dokazi govorijo o tem, da s tem niso povečali svojega obiska, ampak ravno obratno. Tako da v tem smislu so lahko alternativni viri statističnih podatkov koristni. Še eh, kar se tiče politike, kateri so drugi alternativni viri podatkov? Naj, najprej povdarim, da so ti viri res alternativni. V glavnem bomo naše podatke še vedno zbirali preko Eurostata, kajti nujno je, da zbiramo podatke iz vseh 28 držav članic. Eh, seveda morajo tudi države članice izbirati izboljšati svoj postopek zbiranja podatkov, kakovost svojih podatkov. To bo, izbiralo, to bo izboljšalo tudi kakovost podatkov na evropski ravni. Sedaj um, tukaj zadeve še niso tako dobre, kot bi lahko bile. Um, države članice ne zbirajo povsod enako kakovostnih podatkov. Tako da to je treba izboljšati na nacionalni ravni, na evropski ravni potem v zvezi z observatorijem. Vredno je ta predlog za dodaten observatorij neizvedljiv glede na obstoječ okvir, zato bi potrebovali veliko, znes, veliko sredstev. Verjetno bi morali denar pridobiti iz programa za kreativno Evropo. To morda izgleda kot velik projekt, ampak nažalost to, temu ni tako. Tako da sedaj mislim, da nimamo sredstva za vzpostavitev takšnega observatorija. Bomo pa o tem še razpravljali. Drugi scenarij. Pri tem scenariju je, je kar nekaj zanimivih predlogov. Z veseljem bi zbirali podatke tudi iz industrije. Eh, sem pa zadržan pri enem izmed priporočilih, da bi morali začeti pri tistih sektorjih, kjer nimamo veliko informacij. Nisem prepričan, da bi to bilo produktivno. Dobro, v idealnem svetu je to sicer lepo in prav, vzameš tiste najšipkejše in jih okrepiš, ampak ne vem, če je to najpametnejši način. Eh, sedaj razmišljamo o tem, da bi začeli z tistimi sektori, kjer je situacija že dobra, recimo področje glasbe. To je sektor, kjer je na voljo veliko podatkov, zato je tukaj lažje doseči napredek in, doseči in dokazati, da je naše delo dragoceno. Če bi začeli pri zelo šipkem sektorju, bi v treh letih dosegli malo in tisti ljudje, ki odločajo o proračunu za, naslednji, eh, za naslednje programsko obdobje, bi rekli, ali to res potrebujete. Tako da bi bilo Bolje, če bi začeli pri močnem sektorju, recimo pri glasbi. Eh, no, bomo pa o tem še razmislili, se pogovorili eh, z Evropskim parlamentom, če ste seveda odprti za to. Thank you. Eh, questa è un'ipotesi interessante. Hvala. To je zanimiva hipoteza. Eh, v tem sektorju tudi bi verjetno bilo zanimivo začeti s takim zbiranjem primirov. Mislim, da želi gospa Trupel spet besedo. Izvolite. Rada bi se vrnila temu, kar je povedal gospod Sampieri. Rekli ste, da imate sedaj dokaz za to, da dokažete, kako močen je vpliv kulturnih industrij na evropski ravni in nacionalni ravni. Zanima me, kakšne posledice bo to, ime, bo to imelo. Torej, um, sedaj imate te dokaze, kako bo to vplivalo na pristopalni trg, deloma tudi na zunanje odnose, na evropsko sosedsko politiko in tako naprej. Ali ste tukaj že opazili spremembo pristopa oziroma po vašem mnenju, kaj se bo sedaj skotilo? <laughs> well, Hvala lepa ne želim biti preveč optimističen. Ampak mislim, da nikako ni potrebe potem, da bi nas eh, skrbel razvoj digitalnega trga, saj ne v luči kulture. Skratka, mislim, da so rezultati dobri. Tukaj govorim o celotnem svežnju zlasti o pozornosti, ki jo, posve, ki jo posvečamo internetnim platformam. Tukaj smo močni in če želite res dokazati močan vpliv kulturnih sektorjev, potem uh, je tukaj sedaj vpliv dokazan in temu bi moral slediti tudi dobiček v, v gospodarski logiki. Upam, da me razumete, kaj s tem mislim. Tako da mislim, da je rezultat dober za nas. beginning to use the, the bilateral envelopes no to the Še revizija MMP -ja. uh, eh, no uh, uh, se pravi vpliv uh, na evropsko sosedsko politiko Tukaj pripravljamo kulturne vojnice z nekaterimi sosednjimi državami. To smo spostavili recimo z Tunizijo, ki se bo prav tako mogoče pridružila programu za kreativno Evropo, za kreativne industrije. Na ta način sodelujemo s tretjimi državami in jim damo možnost, da sodelujejo e, v naših kulturnih programih. Tukaj sodelujemo tudi z e, SZD, tako da tudi to je prineslo določen napredek. In pa še vprašanje, ki se navezuje na trgovino. Torej, tukaj ni vse odvisno od trgovinskih sporazumov. Problem je v tem, da je treba eh, tukaj medsebojno pozitivno vplivati drug na drugega, Eh, govorim pa seveda tukaj o izmenjavi vsebin, o medsebojni podpori, ne moremo pa vplivati na določe, pa recimo svetovne trgovinske organizacije. Potem eh, naj dodam še naslednje delo, ki ga je predstavila Valentina, eh, je bilo pripravljeno v sodelovanju z Eurostatom, sodelovali so tudi kolegi iz DigiGrow, DigiConnect, Connect, Eh, tako da tukaj gre pravzaprav za uh, gibanje, za horizontalno gibanje v komisiji. Tako da mislim, da sem tukaj lahko ambic, uh, ehm, torej pozitiven. Ja, upamo tudi mi, ker glede na to, da smo vsi malo zaskrbljeni, glede tega smo na začetku imeli ta vtis, da so argumenti in uh, podatki, o katerih ste govorili v zvezi z uvozom in izvozom kulturnih dobrin, pa tudi v zvezi s kazalniki, ki kažejo na to visoko izobrazbo, visoko udeležbo v kulturi in uh, sploh zaposlovanje na področju kulture. Uh, ter izboljševanje BDP-ja tudi s temi dejavnostmi. Torej vsi ti kazalniki kažejo, da eh, jih komisija ne nujno upošteva v svojih eh, analizah, tako kot bi bilo treba. Tako da nas veseli to, da ste v tej drugi fazi Digital Single Market Strategy to omenili. Saj je vprašanje intelektualne lastnine znotraj te strategije zelo pomembno, ni bilo pa dovolj osvetljeno in uh, zdaj je vaš prikaz podatkov uh, nekaj k temu dodal in pričakujemo sedaj to novo strategijo, ki ste jo oznanili In predvsem mi je všeč, da bodo za to zadolženi trije komisarji, eh, med njimi tudi ena podpredsednica. Pa še nekaj, eh, to, da nameravate tudi to čarobno besedo rast povezati z eh, temami, ki so um, v povezavi s kulturo in kulturnimi ter izobraževalnimi dejavnostmi. Namreč tudi kultura eh, prispeva k razvoju in socialni vključenosti in k zaposlovanju in zato nam je všeč eh, in si predvsem zelo želimo, da boste tudi ta vidik bolj transverzalno vključili v vaše študije znotraj komisije. Tako da upamo tudi, da bo ta pobuda, ki jo boste prevzeli, pripomogla k temu, da bo kulturna razsežnost evropskih politik eh, bolj slišana in eh, bolj prepoznavna. Zanimivo je tudi, da so v obdobju krize vsi kazalniki nekako upadli, ampak zanimivo je, da so pa nekateri podatki, ki zadevajo kulturo in ustvarjalnost, tudi v tem obdobju ustrajali na isti ravni ali pa celo zrasli. Tako, najlepša hvala. Ehm, vse dokumente boste dobili na voljo, če jih še nimate. Pričakujemo pa seveda nadaljevanje te skupne dejavnosti, te skupne volje uh, za. delo na zbiranju statističnih podatkov. Kot vidim, volja je, želja je. Upam, da bomo tudi bolj usklajeno tukaj delovali in da bomo uh, za podatke o področju kulture tudi res več prostora, tako da bomo razumeli, v katero smer se premikajo nove kulturne vsebine in eh, kulturne industrije. Uh, Tako, zdaj pa bomo šli k eh, naslednji točki. Mislim, da je gospod Dominjoni naslednji govornik že med nami, tako da e, samo dve minutki, da se bomo pozdravili, potem pa bomo takoj nadaljevali z delom. Hvala. sorry, please, we, we continue our si, si, eh, silence, please. Mir v dvorani, prosim, nekoliko pozornosti. Želimo nadaljevati s sestankom. Allora, eh, ora abbiamo una interessante No, torej, zdaj pa imamo zelo zanimivo predstavitev in izmenjavo mnenj z, s Stefanom Dominjonijem, direktorjem Evropskega inštituta za kulturne poti um, Sveta Evrope. For your, okay, attention please. Okay, can you start now? Okay. Uh, bene. <laughs> Bene, e dicevo che ora cominciamo dando la parola. No, še enkrat bom povedala, da bomo sedaj začeli in dali besedo gospodu Dominjoniju, novemu direktorju Evropskega inštituta za kulturne poti v Luksemburgu, ki eh, bo prihodnje leto, torej ta program, eh, za kulturne poti slavil 30. obletnico. 33 kulturnih programov imamo letos v Evropi. Ta pro, ti programi so se porodili znotraj sveta Evrope. Eh, pomembna sodelovanja in partnerstva potekajo v sodelovanju med državami članicami um, in to potom razširjenih delnih sporazumov od leta 2000 naprej, uh, pa tudi uh, znotraj Evropske unije so bili ti programi vključeni v politike za ustvarjalno. Uh, za, za ustvarjalnost in kulturo, tako da te uh, skupne, um, ta skupna prizadevanja in uh, skupne poti, ki jih imamo, moramo sedaj izkoristiti, sploh v tem obdobju, ko se soočamo tudi z begunsko krizo v Evropi, zato da poudarimo pomen pripadnosti in kulture. Kot veste, je zelo pomembno za Luksemburški um, inštitut, da uh, pripravljajo programe, ki se na to izvajajo in ki jih na to na triletna obdobja tudi preverjajo in ugotavljajo, ali eh, je nek kulturni itinerar res eh, dosegel to, kar je bilo z njim zastavljeno. Torej se skuša tudi vrednotiti te programe in eh, zagotoviti ali njihovo nadaljevanje ali pa ne. Tako, za kakšnih deset minut bom dala sedaj kolegu Dominjoniju besedo, potem pa boste imeli priložnost za postavljanje vprašanj in eh, za komentarje. Hvala za povabilo, gospod Kosta. Veliko čast mi je, da smo bili povabljeni na ta sestanek. Zelo nas zanimajo kulturne poti in za sodelovanje z vašim odborom. Kulturne poti so res paradni kon sveta Evrope, kot verjetno veste, se je bilo to zgrajeno oziroma rojeno leta v 80-ih letih prejšnjega stoletja, kar pomeni, da se že dolgo razvija. Precej znanja in spoznan smo že nabrali v mestnem času. In te vam bom z veseljem predstavil danes. Kulturne poti, kot je povedala predsedujoča, so transnacionalne mreže in povezave v okviru projekta Evropske kulturne dediščine, ki združuje številne države niso nacionalne, ampak transnacionalne narave. Evropski element združuje evropske države pod krov dediščine, zgodovine, arhitekture, umetnosti, glasbe, kar pomeni, da obstaja močna kulturna komponenta. Na prosojnici smo predstavili nekaj ključnih besed, da vam lahko sploh govorimo o tem, zakaj gre pri kulturnih poteh, gre za dediščino, arhitekturo, umetnost, vero in versko dediščino, duhovno dediščino. Vse to so skupne teme, ki združujejo ljudi. To so transnacionalni programi in dejansko govorijo o naši skupni zgodovini in skupni dediščini. Svet Evrope je v središču tega projekta, ker opredeljuje politike in vrednote, ki so v ozadju programa kulturnih poti. Kot veste, same vrednote naše organizacije so zapisane v naših statutih in temelijo na mandatu za ohranjanje demokracije, človekovih pravic, pravne države in tako naprej. Pred nekaj leti se je Svet Evrope odločil, da se oblikuje jedro, skupina držav, ki se dejansko najbolj zanimajo za program kulturnih poti, zato da bi najbolj podprli le tega. Kar nekaj držav članic je, se je zanimalo za to. In na ta način smo preoblikovali in ponovno opredelili, opredelili naš program, ukrepe in tudi program certificiranja in nagrajevanja. To je eden naših ključnih elementov. Itinerari so glavni del, eden glavnih delov pri kulturnih poteh na svetu Evrope. Kar zadeva pravne elemente, ki predstavljajo hrbtenico tega programa, so tri glavne konvencije. Vas kot zakonodajalce bo to zanimalo. To je konvencija o kulturi, najstarejša konvencija na področju kulture, že v 50-ih letih prejšnjega stoletja, potem konvencija o krajini in konvencija o kulturni dediščini za družbo. Te tri konvencije so pomembne, saj postavljajo ton celotnemu institutu oziroma programu. Gre za kulturno dediščino, pa gre za ohranjanje krajine, okolja, kar je posebna vrednota Pomembno pa je tudi, da je, mora biti ta kultura dobra za družbo in mora biti v službi državljanov. Zato so kulturne poti tako pomembne. Čez nekaj trenutkov bom povedal več o tem. Res so vključene v same korenine. To ni program, ki ga vodi Svet Evrope, ampak vsaka kulturna pot se upravlja sama, če lahko tako rečem. Naj, naj nakratko razložim metodologijo, ki je v ozadju. Schema instituta na no, Luksemburgu, kjer ima institut sedež, kaže, no, imamo tudi podporo Luksemburga, da moramo oceniti poti, spremljati, svetovati, usposabljati in pripravljati se za ocenjevanje. Številne kulturne poti ocenimo vsako leto in podamo poročilo upravnim organom Sveta Evrope. In ti potem ocenijo, validirajo in podajo svoje mnenje na ta poročila. Certifikacijski krok ali ciklus certificiranja imamo, ki temelji na resoluciji Sveta Evrope za dodeljevanje certifikata za kulturne poti. Ta ciklus vsebuje tudi status kandidata, se pravi tiste kulturne poti, ki želijo pridobiti certifikat, se prijavijo na Svet Evrope, na naš institut in to potem oceni strokovni odbor, ki se redno sestaja. Ta potem priporoča upravnemu odboru, ali je nova kulturna pot pripravljena na izdajo certifikata. In odbor ministrov Sveta Evrope potem to odobri. Kar nekaj meril je, mora kandidat za kulturno pot izpolnjevati. Imamo tudi seznam meril za upravičenost do certifikata. Zelo pomembne so evropske vrednote. Tema se mora osredotočati na evropsko zgodovino, kulturo ali skupno dediščino ali umetnost. Merila so povezana tudi z raziskavami in razvojem. Dokazati je treba sodelovanje v okviru raziskav in razvoja na določenem področju. Treba je predstaviti dokumente o raziskavah in razvoju na akademski ravni. Kulturna pot pa mora imeti tudi na voljo izobraževalne dejavnosti za mlade evropejce. Šole ali druge izobraževalne ustanove. Prihajati mora tudi do izmenjave kulturnih in umetniških praks. Obstajati mora program dejavnosti za celo leto, zato da vidimo, da je ta kulturna pot živa. Kulturna pot pa mora imeti tudi element kulturnega turizma. Tudi turistični vidik in gospodarski vidik je povezan z življenjem kulturne poti, ker so te poti povezane z lokalnimi okoli, morajo biti povezane z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji in obstoječim gospodarskim sektorjem tam. Zato morajo biti upete v krajino. Zelo pomemben je pravni status. Združenje mora biti povezano v združenje ali zvezo ali federacijo, zelo v lokalnih skupnostih, občinah, regijah. In tu obstaja ena glavnih razlik, ni edina, med kulturnimi potmi, ki jih svet Evrope ni certificiral in tistimi, ki pridobijo certifikat. Občine, skupnosti, regije morajo biti vse povezane v neko pravno telo, ki imajo skupno podlago, pravno podlago in se vodijo na demokratičen način. To v svetu Evrope močno podaramo kulturne poti morajo imeti demokratično vodanje in morajo biti zastopane v pravnih organih različnih združen, tudi upravni odbori morajo spreminjati zastopanost in vsaka kulturna pot znotraj sveta Evropa mora imeti vsaj tri države, ki so zastopane. Običajno je zastopani nekoliko več, ampak to je minimalno merilo ali kriterij. Nekaj številk. Danes imamo 33 kulturnih poti, v, oziroma povezu, povezanih je 57 držav v Evropski uniji, oziroma v Evropi in zunaj njih saj imamo nekaj kulturnih poti, kot je Beneška pot ali pot eh, vikingov ali pot Olke ali Vinska pot. No, te imajo široko članstvo po sredozemlju in tudi nekatere verske poti, ki segajo tudi na druge celine. Obseg programa je torej zelo širok. Tukaj imamo kar nekaj primerov za to, da vam pokažem še prakso, ne samo teorijo. Imamo kar nekaj poti, ki vam jih želim predstaviti, čisto na kratko. Saj ne morem iti v podrobnosti. Veliko več eh, podatkov je na voljo na spletni strani spleta Evrope. Imamo tudi izročke oziroma brošure. Intervitis je ena od naših teritorijalnih poti. To je res na terenu. Nekatere poti so mreže, naprimer med mesti, nekatere pa so res teritorijalne narave. Temelijo na zemlji. Drugi primeri teritorijalnih poti so naprimer pot Olk, ali poti v Andaluziji, ki povezuje Španijo in Maroko in ostale. Potem pa imamo linarne poti via Franginena. Sledi poti po terenu, lahko hodimo po njej. Podobno kot Santiago de Compostela to so linearne poti, ker se lahko hodi po njej. Kar nekaj tem je v ozadju, naprimer počasen ali trajnostni turizem in tudi romanja, se pravi verske ali duhovne poti. Omenili ste že mrežni pristop. To lahko ponazorimo na eni od naših poti, vzorčna pot, to je pot, ki je v praksi ni, ampak gre za postavitev več mest, v katerih je živel, potoval in delal Mozart. Več držav je vključenih in tudi združenja obstajajo v teh državah, ki so združena v Evropsko zvezo Mozartovih poti imajo zelo podroben program dejavnosti, številne dejavnosti, koncerti, umetnost, arhitektura povezana z Mozartovim življenjem. Potem imamo mreže. Mreže poti, tudi tu gre za postavitev različnih mest, poti in evropske dediščine, ki vse povezuje. To je kandidat za certificiranje v okviru Sveta Evrope, letos pričakujemo, in to je primer Evropske mreže. in primer tega, kako lahko družba, različne družbe in mesta živijo skupaj in sodelujejo. Eno od meril, na katero se prav tako močno osredotočamo in ki jo raziskujemo, in to je slaven primer, kulturna pot, itinerarja v Burgundiji, v Franciji, tako imenovan kluni itinerar. Opatija kluni je to. Tukaj so muzeji, virtualne enciklopedije, ki sledijo zgodovini. Po eni je to fizična pot, lahko se hodi po njej, lahko jo izkusite osebno. Veliko pa je narejenega tudi na virtualni ravni, tako da lahko evropejci z katerega koli dela Evrope dostopajo do te digitalne poti. Predstavljeni so objekti v 3D tehniki, elementi, opatije, kluni so predstavljeni način, kako je bila videti ta opatija in tako naprej. Vse lahko izkusite tudi v 3D na spletu. Obstaja še veliko več primerov, ki bi jih lahko omenil. Želimo omeniti en, eno pot, to je transromanika, ki je posvečena mladim povezuje skupno arhitekturno dediščino in pomaga mladim, da začnejo bolje ceniti tudi arhitekturno dediščino. Razvili so digitalne elemente, ki spremljajo kulturni turizem. lahko gre za fizični obisk ali pa to lahko raziščete virtualno. Pomemben je tudi ekonomski vidik. In podjetja, ki so povezana v to kulturno pot, kar nekaj projektov se osredotoča na gospodarstvo. Pot Olke naprimer predstavlja lokalne proizvode in sama kultura oljke se promovira. Kar nekaj primerov sem vam prikazal, trajnostni razvoj, obstajajo poti, po kateri lahko hodite. veliko poti zajema številne dejavnosti, tudi z um, okolju prijaznimi dejavnostmi. Najbolj znana pot je Santiago de Compostela, seveda. In dovolite, da prikažem nekaj podatkov o regiji Galicija, kjer je to pomagalo gospodarstvu. Prihodki, ki jih ta kulturna pot prinaša, so zaradi številnih romarjev zelo visoki in presenetljivi. Ni vedno tako, niso vse poti take, da privabijo toliko kulturnih turistov, ampak to je eden od primerov, ki mu lahko sledite. In naj razložim še zakaj sem bil povabljen na to predstavitev, da podam to predstavitev. Imamo dolgo zgodovino dobrega sodelovanja s parlamentom in tudi zaradi mnenja o sodelovanju med kulturnim odborom v parlamentu in mednarodnimi organizacijami. In dejstvo je, da ste dodelili sredstva določenim programom na področju kulture, o posredotočenosti na kulturne poti. To je bilo na podlagi mnenja, ki ste ga pripravili prav vi, tako da se vam zahvaljujem, da ste prenesli teorijo v prakso. Ta ideja povezovanja ljudi z kulturo je nekaj, kar je skupnega vsem nam. Vse te poti so trajnostne in so v bistvu zbirka vsega, kar imamo na voljo na terenu in združevanja tega s finančnimi sredstvi. Gre tudi za sodelovanje med vami, nacionalnimi organi, lokalnimi, regionalnimi organi. Gre za financiranje, ki na lokalni ravni pomeni veliko. Svet Evrope ima svoj operativni proračun, imamo skupni program s komisijo za to, da se povdarjajo možnosti, ki jih predstavljajo te kulturne poti. Parlament je leta 2010 izdal sporočilo, oziroma komisija je izdala sporočilo in zato sodelujemo s komisijo pri številnih pobudah. Naj omenim še nekaj. Kar nekaj poti je imelo neposredno korist od tega financiranja. To je zelo pomembno, kajti certifikati Sveta Evrope so pomagali k večji kakovosti teh poti in tako so bile določene poti deležne še več finančne podpore. Za nas je zelo pomembno, da lahko nadaljujemo z našim delom in parlament je dejansko dodelil sredstva za kulturne poti sveta Evrope, kar pomeni, da zdaj res pomeni nekaj, če ima kulturna pot certifikat oziroma če ga nima. Z generalnimi direktorati komisije smo sodelovali dolga leta za pripravo programov, ki bi lahko koristili vsem, zato da bi razširili mreže, da bi privabili še dodatne kandidate, nove ideje. Obdelamo številne vloge za certificiranje. Vse to omogoča svetu Evrope da zagotavlja storitve, ki so dejansko podlaga za dobro delo. To je bil pregled kulturnih poti in veselim se razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dominioni, za to zanimivo predstavitev. Nadaljujemo italijanščino. Par stvari bi še povedala. Prvič, ta program je eh, zelo zanimiv, po mojem mnenju. Vi ste omenili pot eh, svetega Jakoba, eh, ampak poznamo tudi to Frančiškovo pot. In res ogromno ljudi se poda na te poti, vseh starosti, vseh evropskih držav. No, in recimo na Mm, kongresih o teh poteh, o Frančiškovi, Jakobovi in tako naprej. Nam ljudje govorijo, eh, da o tem samo govorimo, ampak eh, se na nje ne podamo. Zdaj ne vem, eh, mislim, da je marsikdo od nas tudi osebno kaj že naredil, sama sem že hodila po teh poteh in mislim, da tudi številni izmed vas. In to nam je gotovo pomagalo, da smo se navdušili nad to možnostjo in tako smo 2012. pripravili predlog eh, ter uspeli dobiti eh, proračunsko postavko, čeprav je zelo, zelo nizka, za podporo kulturnemu turizmu oziroma trajnostnemu kulturnemu turizmu eh, in za ta sredstva se lahko potegujejo tudi različni itinerariji. Imamo šest potrjenih itinerarijev, ki so v to vključeni, ampak tudi novi itinerariji se bodo lahko. E, tako da to je tudi e, vključeno v vrednotenje izvajanja teh programov. Gospod Zdrojevski, izvolite. Želel bi se opravičiti za to, da se spet oglašam, ampak te teme se mi zdijo zelo pomembne. Najprej se želim zahvaliti za ta prispevek. Eh, po mojem mnenju so te poti izredno pomembne in o tem govorim tudi kot nekdanji kulturni minister. Najprej, kar opažam, je to, da Španija nekako dominira med temi potmi, zato ker v tej državi obstaja zelo veliko elementov in praktično ne obstaja nobenega, nobene poti, ni nobenega itinerarja, v katerega Španija ne bi bila vključena. Uh, Eh, zaradi svojih zgodovinskih danosti in tako naprej. Potem še eno vprašanje. Ali eh, nameravate organizirati kongrese, srečanja in eh, druge priložnosti, na katerih bi si organizatorji teh poti lahko izmenjevali svoje izkušnje od uh, dobrih do slabih? Pa še eno vprašanje. Zanima me, na kakšen način se opredeljujejo določeni elementi znotraj teh itinerarjev, naprimer pokopališča. Videl sem, da obstaja kar precej zanimivih uh, krajev, ampak ob teh poteh, ampak največje evropsko pokopališče in to je um, koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, uh, eh, sem ni vključeno uh, in vrjet mislim, da bi bilo treba tudi take um, spomenike vključiti v te poti. Potem še nekaj, videl sem tudi to hebrejsko pot. Zelo zanimiva je, zelo dobro opisana, ampak v njej ni nobenega elementa, ki bi zadeval Polsko. Uh, Eh, vidim, da ni vključen muzej polskih židov v Varšavi in zanima me, kako poteka postopek za vključevanje določenega spomenika oziroma muzeja v te poti. Potem sem videl tudi poti, z, ki vključujejo parke in vrtove, ki so izredno zanimivi, ampak tudi tukaj pogrešam določene zgodovinske vrtove, naprimer japonske vrtove. In zanima me, na kakšen način se lahko uh, odda vlogo oziroma prošnjo za vključitev eh, tudi takih interesnih točk. Zelo sem zadovoljen s tem, da uh, ocenjujete kakovost teh uh, certifikatov, kar je gotovo dodatna stimulacija za organizatorje. Uh, Eh, želel bi pa še to dodati, da je to vrednotenje pomembno ne samo zaradi samega vrednotenja po sebi, ampak res zaradi preverjanja izboljšav in delovanja teh poti. Pa še zadnje vprašanje. Ali je morda možno kaj povedati o novih ulogah, o tem, koliko kdo je uložil prošnjo za vključitev, pa eh, tudi koliko časa traja ta postopek od uh, uložitve prošnje do uh, sprejema in rešitve. Hvala lepa. Vidim, da je ta tema spodbudila kar precej uh, zanimanja. Še kdo želi besedo? Kolegica Trupel, izvolite. Hvala lepa za vašo predstavitev. Ta je bila zelo zanimiva. Govorili ste o tem, da je pomembno to, da se te ideje pojavijo predvsem na lokalni ravni. Istočasno pa me zanima, če imate kakšne strategije eh, oziroma kako eh, osveščate ljudi, lokalne skupnosti, eh, kako jih spodbudite k temu, naj se prijavijo za te kulturne poti. Maragal. Še kdo? Gospod Maragal. Mm, se bojo en španjol, še? Si? No, lahko kar po špansko. No. Ja, se bi lahko tudi špan, italijansko govoril ali ne. No, ob tem, ko sem vas poslušal, vidim, da gre za zelo močan program. In zato mislim, da bi lahko zahtevali od njega še več in ne, sam, ne v smislu, da bi izboljšali sam koncept uh, in izvajanje, ampak v smislu, da bi lahko dosegali tudi cilje in uh, odgovarjali na potrebe Evrope danes. In morda bi tako lahko bolje razumeli tudi, kar se dogaja danes če bi najprej razumeli, kar se je dogajalo skozi zgodovino. E, zdaj si ogledujemo spomenike, lepote, arheološke e, najdišča in mislim, da bi morali tudi vrednost sedanjosti bolj neposredno v to vključiti. Vse poti, ki naprimer zadevajo prisotnost različnih kultur, na določenem območju, naprimer prisotnost eh, Turkov v centralni Evropi ali um, recimo koncept enotnega evropskega koncepta za evropska mesta, torej mesto kot pojem in najboljša ponozoritev tega, kaj Evropa je. Italija, na primer, je država, v kateri ta koncept mesta je skozi zgodovino zelo vplival na um, celotno kulturno podobo. Hvala. Děkuji za tuto prezentaci. Gospa Šojdrova. Zajímavá. Eh, určitou dobu jsem pracovala. Hvala lepa. No, sama sem delala v svetu Evrope in vem, da eh, se tam zelo zauzemajo za vprašanje spoštovanja človekovih prvic in druge s tem povezane koncepte. Torej, vprašanja eh, kulture in izobraževanja se tu boljše obravnavajo in to ste vi tudi potrdili. Zato sem zelo zadovoljna, da eh, je sodelovanje med svetom Evrope, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo tako dobro. In zato upam, da bodo te tri institucije še naprej sodelovale in da bodo še naprej eh, na čim boljši način izkoristile analize in izkušnje, ki jih ima svet Evrope. Mogoče bi lahko kaj več povedali tudi o vaših izkušnjah s sodelovanjem z Češko ali se morda spomnite kakšnega konkretnega projekta z našo državo, ampak vsekakor pa eh, vse čestitke in hvala za vaše delo. Äh Še enkrat bi se navezala na vprašanje financiranja. Kako je urejeno dolgoročno financiranje za te kulturne poti. Torej, verjetno nekaj časa trajajo pripravljalne dejavnosti. E, no, ti projekti, ki jih je predstavil Svet Evrope, e, tudi kažejo na veliko pripravljalnega dela, ampak zanima me, kako se dolgoročno financirajo oziroma spodbujajo takšni projekti volevo dire due cose. Io ho un'esperienza abbastanza. Mm, no, glede na te bogate izkušnje na kulturnem področju, bi še sama želela nekaj pomembnega dodati. Povedali ste, eh, kako eh, to vključevanje organizacij, združenj, eh, od spodaj na vzgor eh, lahko veliko pomeni. Eh, tudi gospod Margal je rekel, da je treba tudi mm, sedanjost bolj vključiti v te projekte. Naprimer, na tej poti Frančidžina, ki povezuje štiri države, so se ustanovile skupnosti občin, ki se povezujajo s to potjo in to je oživilo precej dejavnosti. Kot je Mm, kol, povedal kolega, to tudi potem omogoča, da se preko strukturnih skladov lahko sredstva za občine in te občinske skupnosti ulagajo eh, eh, v te, v te inicijative. Tako imamo sedaj recimo festival eh, gledališki in glasbeni festival na Frančiškovi poti. In um, tudi druge uh, podobne pobude se tu izvajajo, saj uh, se te občine usklejujejo med seboj. Na ta način pa uh, je možno spodbujati tudi um, sodobno umetnost. No, to upravljanje od spode na vzgor na spodnjih runeh ni vedno preprosto, vendar pa smo imeli tudi druge poti, uh, Eh, druge pobude, v katere so se vključile tudi univerze eh, v raziskovalne programe eh, o zgodovini srečanj in drugih zgodovinskih vplivov na tem področju. Na tak način se tudi razširja delovanje eh, sodelujočih organizacij, občin in vseh drugih akterjev. Se mi zdi zelo zanimivo to povdariti. Hvala. Hvala lepa. Lepota tega programa je v tem, da ima vsaka pod evropski program dejavnosti. Ne gre samo za lokalno ali nacionalno dejavnost, ki bi bila razdeljena na razdrobljene posamezne dele. Vsaka pot ima evropsko razsežnost. Na začetku leta morajo predstaviti program aktivnosti, dejavnosti in ta je res evropski. Povabiti morajo mm, ljudi iz drugih državih, držav članic, eh, pripraviti morajo program, med seboj sodelovati. Torej, res ne gre za nacionalno izkušnjo. Na te kulturne poti morate gledati kot na federacije držav in to je pravzaprav njihova največja prednost. Združene so okrog skupne, kmeti, skupne teme, recimo eh, pod keramike, tukaj so združene države, ki eh, so vse dejavno na tem področju in ta tema jih združuje. Zdaj pa naj odgovorim na vaše vprašanje. Gospod Čočevski je eh, zastavil kar nekaj zanimivih vprašanj. Kar se tiče konferenc, usposabljanj, um, naj tukaj povem, da uh, tekom leta Nekaj sredstev namenimo tudi za izobraževanje upravljavcev kulturnih poti. Včasih to organiziramo v Bruslju, včasih v Štrasburu, včasih vzdolž kakšne kulturne poti. V, gre za vse 33 eh, upravljavcev teh poti. Prav tako um, povabimo kandidate za kulturne poti. Povabimo približno 50 eh, udeležencev in jih usposabljamo no, prej gre za izmenjavo praks. Kajti razumeti morate, da je najstarejša kulturna pot tisoč, eh, iz leta 1987. Potem eh, pa imamo tudi veliko novejših poti iz leta 2010. Lani smo certificirali eno kulturno pot in eh, seveda upravljavci teh poti imajo manj izkušenj. Tako da nekako te ljudi združimo. Eh, vse skupaj povežemo tudi za mrežo univerz Italija, Francija, Španija. Um, Marsikje so organizirani programi, študijski programi za kulturno dediščino in tudi te univerze sodelujo na teh konferencah, povejo, kako bi bilo najbolje upravljati te kulturne poti. Tako da gre za izmenjavo izkušenj med že certificiranimi uh, kulturnimi potmi in kandidati za poti. Vsako leto imamo tudi različne teme. Lani smo se ukvarjali z komunikacijo, letos z vidnostjo poti oziroma trženjem teh poti, kako jih predstaviti kot turistični produkt in tako naprej. Zastavili ste vprašanje, zakaj ima Španija toliko poti, Poljska pa nobene. No, da demokratična lepota teh poti se skriva v tem, da gre za same države, za same lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti morajo tukaj prevzeti pobudo, uh, predlagati kakšno kulturno pot. Svet, Evropa, svet Evrope ne more tega usiliti državam, ne more jih prisiliti v to, naj uh, predlagajo kakšno kulturno pot. Torej, uh, tukaj je treba angažirati predvsem lokalne skupnosti, ministerstva. Če imate na polskem kakšno pot, uh, ki je zanimiva, kjer najdete posebno obliko arhitekture, zgodovine, potem lahko ustanovite združenje in uh, zaprosite za avtorizacijo strani Sveta Evrope. Um, svet Evrope pravzaprav pušča tem kulturnim potem, da živijo svoje lasno življenje. Lahko za to velike poti, ki imajo, ki združujejo 15-20 držav, druge poti so manjše. Uh, Eh, morda je takšna tudi tema, da je ne gre razširiti na več držav. Določene teme so takšne, da pač ne morejo povezovati več kot 4-5 eh, držav. Recimo imamo kulturno pot Napoleona, eh, ki je zastavljena okrog njegovega življenja pisa in dejanj, potem enako velja za Mozartovo pot. Tukaj obstaja pač uh, omejeno število držav, ki lahko sodelujejo pri tem. Tako da mi prepuščamo državam, one morajo pokazati interes, eh, prevzeti pobudo, skratka gre za delovanje na lokalni ravni in to je izredno pomembno. Eh, Kaj ti gre za to, da tega ne usiljujemo od zgora na vzdolj, dejansko vse skupaj prihaja od družbe. Nekatere države mm, na veliko prevzemajo pobude, druge manj. Eh, no, uh, kot direktor programa pa si predvsem želim, da bi se bolj razširili na vzhodno Evropo. Program je namreč eh, nastal v 70-ih, 80-ih letih, tako da smo zato morda bolj naklonjeni zahodu Evrope. Ta je prekomerno zastopan. No, Svet Evrope pokriva celoten kontinent, 47 članic imamo, tako da si zelo prizadevamo za to, da bi se pogovorili z lokalnimi skupnostmi, oblastmi, tudi v tistih državah, ki so manj zastopane v, pri kulturnih poteh. Naš direktor bo kmalo na Polskem, naš generalni direktor bo kmalo obiskal Moskvo. Skratka, skušamo v ta program vključiti tudi nove države, nove poti spraševali ste me tudi o novih poteh. Do sedaj je bila naša strategija takšna, da smo čakali na prošnje. Eh, pokazali smo na to, da bi kandidati za kulturne poti pokazali svoj interes. Moj pristop pa je bolj um, aktiven. Uh, gre za določeno kulturno področje, za določene države, ki niso dobro zastopane in zato jih lahko spodbudimo eh, k temu, mm, da se odločijo za kakšno kandidaturo. Lahko jim damo na voljo podporo, strokovnjake. Eh, tako imam recimo idejo za pot, eh, Ciril metodovo pot, gre za um, pot, ki je motivirana za duhovnim romanjem, potem eh, v Jadranskem morju in na, mm, eh, ob Baljskem morju imamo namenu spostaviti kulturno pot soli. Eh, gre za to idejo, da bi predstavili pridobivanje, predelavo soli, tam so celotne skupnosti živele od tega, tako da tudi to je eden izmed naših projektov. baltski regiji, obstaja tudi združenje, ki upravlja vse gradove v tej regiji, tako da vse to so možne ideje. Ampak um, preden lahko neka pot dobi certifikat, jo pač treba upraviti veliko dela. A potem uh, dodajanje mest k kakšni kulturni poti. Torej, če kakšna skupnost želi sodelovati pri neki poti, eh, lahko za to kandidira. Eh, vsaka pot ima svoj upravljalski odbor, kjer eh, lahko za to zaprosite. Nekdo je povpraševal tudi o financiranju tega programa. Eh, lepa stran tega programa je, da se v glavnem sam financira. Imamo kulturne poti, ki delujejo že 25 ali 30 let. In to Ne zato, ker bi dobile sredstva od evropskih institucij, ampak zato, no, tudi dobijo nekaj sredstva iz evropskih institucij, ampak se pravzaprav financirajo same, kaj ti obstaja neko lokalno članstvo, ki podpira preživetje teh poti. Dokaz za to, da ta program deluje, je to, da imamo recimo uh, eh, uh, eh, Hamso še iz 90-ih let, potem uh, Mozartovo pot, uh, eh, Franžicija. Uh, eh, vse to so projekti, ki se že dolga leta praktično sami financirajo. Seveda, včasih dobijo tudi kakšne evropska sredstva, ampak niso odvisna, uh, niso odvisna zgolj od teh, kar se zelo razlikuje od eh, poti, ki so nastale samo zato, da bi dobile sredstva. Eh, potem je ta pot ukinjena, ko sredstva presahnejo. Eh, no, na, našem, na naši spletni strani lahko najdete seznam projektov, ki kandidirajo za takšno kulturno pot, niso našteti vsi, včasih takšna kandidatura traja dolgo časa, v poprečju od 3 do 5 let, kajti pravne strukture Eh, so precej zapletene. Lepo je imeti idejo, ampak najprej treba potem vzpostaviti združenje z pravnim statusom, z dovoljšnjim številom članov. Eh, to je morda nekoliko zapleteno, po drugi strani pa to pomeni, da je kasneje projekt eh, vzdržen. Kajti, ko imamo enkrat takšno telo z pravnim statusom, tudi, imamo tudi več pravne gotovosti, lažje vtoključimo lokalna telesa in tako naprej gospa Trupel je spraševala o lokalni ravni, o strategiji, kako ponuditi roko lokalnim skupnostim. Torej, povedal sem že, da uh, je vse skupaj odvisno od lokalnih skupnosti. Oni uh, morajo dati pobudo, mi jim lahko pri tem pomagamo, ampak naš program je takšen, da morajo lokalne skupnosti vzdolž poti same iskati dodatne člane. Če si ogledate naše zemljevid, lahko vidite, da se včasih kakšni poti pridružijo uh, novi kraji, nove države. Uh, lahko bi rekli, uh, da se je Poljska pridružila določeni poti, ampak seveda znotraj, znotraj Poljske obstaja različne skupnosti. Skratka, to prepuščamo um, sami kulturni poti, da pridobi nove člane in kandidate. Gospod Maregal, eh, rekel, eh, um, govorili ste o tem, da je treba poznati zgodovino in jo povezati z uh, aktualnimi dogodki. Uh, Eh, no, danes razmišljamo o celi vrsti novih uh, um, poti, eh, ki so zelo povezane z aktualnimi uh, dogodki. To je po svoje kulturni projekt, pa tudi politični projekt, ki bi lahko pokazal, kakšni so izzivi v današnji Evropi. Thank you. mi skušamo k temu prispevati na ta način, da skušamo prikazati, da imamo veliko skupnih kulturnih značilnosti, ki nas prepovezujejo kot ločujejo. Eh, veliko imamo skupnega, ko gre za eh, umetnost, kulturo, zgodovino, eh, duhovno ozadje. Eh, tako da to želimo povdariti pri našem delu. Gospa Šojdrova, postavili ste vprašanje o Češki republiki in o sodelovanju eh, med Svetom Evrope in komisiji, komisijo. Mi to sodelovanje zelo cenimo. Želimo si, da bi Evropska unija um, eh, postavila dala podpisnica našega sporazuma. Vedno znova povdarjamo, da lahko Evropska unija postane naša članica. Dobro, vem, da je tukaj treba rešiti še nekaj pravnih zagad, ampak Evropska unija bi res lahko postala članica naših struktur, našega telesa in potem bi lahko bilo naše sodelovanje še tesnejše. No, danes sodelujemo z regijami, z parlamentom. Hvala, eh, zahvaljujoč vaši proračunski postavki, ki je namenjena kulturnim potem. In s tem sodelovanjem želimo nadaljevati. No, kar se tiče Češke republike, bi ta lahko naredila več za razvoj kulturnih poti. V vaši državi je to relativno nov koncept, ampak treba vas je bolj vključiti v ta sporozum, ukrepiti članstvo, tesneje sodelovati za Češko republiko. Eh, kot kulturni center imate tukaj prav gotovo veliko za ponuditi. Zato je res škoda, da Češka tukaj ni bolj aktivna. Eh, pogovarjali smo se tudi s predstavniki Češke republike v svetu Evrope v eh, v Štrasburu in z vašim ministrstvom za kulturo. Torej najprej potrebujemo zavezo ministrstva za kulturo, potem pa lahko začnemo sodelovati z vašimi lokalnimi skupnostmi. In pa ne nazadnje še vprašanje v zvezi z financiranjem, dolgoročni vidiki financiranja. V kolikšni meri je financiranje vzdržno? Mislim, da je precej vzdržno, kajti kot sem že povedal, se praktično kulturne poti financirajo same. povezane so z samim teritorijem, številne kulturne poti dobivajo um, članarine iz občin, lokalnih skupnosti, torej gre res um, za lokalno raven. Uh, no, uh, postavi se pa vprašanje, kaj narediti, če se želijo ti poti razširiti. Uh, tukaj je včasih financiranje omejeno, ampak tukaj moramo gledati širše. Uh, Eh, torej po eni strani imamo gospodarski vidik poti, po drugi strani pa imamo še vso to dodano vrednost, ki jo dajo, raz, ki jo um, kulturne poti pomenijo za celotno regijo. Um, Denansko njih, njihov učinek večji, kot kažejo številke. Um, spodbujajo turizem, kajti gre za to dodano vrednost omrežja turisti včasih eh, se odločijo enem letu za določeno pot, potem zaradi dobrih izkušenj se odločijo naslednje leto spet um, za drugo pot, eh, tudi torej za podobno, podoben princip, kakor recimo delujejo terme v Nemčiji ali pa kje druge. Torej, recimo, nekega leta se odločijo za eno kulturno pot in ker potem izvejo, da obstaja cela mreža teh kulturnih poti, se naslednje leto spet odločijo za neko drugo kulturno pot. In mi pri tem skušamo poskrbeti za spodbude, zato da bi uh, turisti, popotniki večkrat ponovili to izkušnjo. To počnemo na različne načine. The, the, the, the tourist, uh, Torej, obstajajo načini, kako si zagotoviti zvestobo teh turistov. Um, potem uh, veste tudi, da je turistična ponudba močno odvisna od, turi, od uh, letnih sezon. Um, in, uh, prednost teh poti je, da uh, jih prav, lahko uporabljate skozi vso leto. Uh, te poti so daljše, prečkajo več držav. Um, But also, um, zanimivi so tako za uh, poznavalce, za eh, kulturnike, za starejše državljane, ki jih zanimajo različne teme. Eh, podobno predstavitev sem podal tudi v Luksemburgu in na koncu so me eh, udeleženci vprašali, ali organizirate ture, se lahko udeležimo kakšne turistične ture, kakšnega turističnega potovanja. Mm, rekel sem, ne, tega sami ne organiziramo, ampak če vas to zanima, vam. Ehm, lahko koga priporočim, ki to organizira. Eh, tako da tukaj se res skriva velik potencial. Kultura je naš zaklad, eh, ima neprecenljivo urednost eh, in prihodnost našega gospodarstva je odvisna ravno od tega, ali bomo uspeli na ustrezen način izkoristiti naš kulturni potencial. Evo, Evropa je čudovita in zato uh, moramo res izkoristiti ta potencial. V tem morajo uživati tako evropejci, kakor tudi eh, državljani tretjih držav. S pomočjo teh kulturnih poti uh, promoviramo tudi netradicionalne destinacije. Tudi to bi želel povdariti. Uh, ker dobro, ja, Rim, uh, Benetke, Pariz, Praga, seveda, tja se želi vsak, ampak uh, kaj pa preostala Evropa? Eh, in res imamo veliko eh, lepih stvari. Eh, recimo gradovi v Franciji. V Franciji imamo čudovite gradove, ki pa jih nišče ne obišče, ker niso na najbolj uhojenih turističnih poteh. Eh, tako da tukaj pri kulturnih poteh gre res za to, želimo mm, spodbuditi tudi tiste manj obiskane dele Evrope. Eh, vse skupaj zelo demokratično, vključujemo tudi lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti razumejo, da lahko s pomočjo teh kulturnih poti obogatijo svoje gospodarstvo. Eh, sedaj imamo Stevenson's Ways, ki gre od Anglije skozi Nizozemsko, Belgijo, v Francijo. To je pot, ki jo je prehodil avtor Louis Stevenson, ko je pisal svoje knjige o to zaklado in tako naprej. Eh, no, in ker je on živel tudi v Ameriki, to pot obišče tudi veliko američanov, tako da ob tem vidijo, kako lepi so naši kraji, po druge strani pa tudi gospodarsko koristijo skupnostim za vštej poti. Dobro, vem, da ste vi odbor za kulturo, ampak tudi gospodarstvo je pomembno v kulturi, ne na zadnje. No, res se zelo zahvaljujem gospodu Dominjoniju tudi za to strast, ki jo je posredval. Uh, Eh, kar ni tako pogost eh, pojav, eh, kar omogoča tudi toliko mm, lažjo oceno in vrednotenje tega programa. Zahvalila pa bi se tudi kolegu Miljan Monu, ker z njim tudi imamo sodelovanje na področju kulturnih programov, tudi poti Via Frankigena, tako da te pozdravljam med nami zelo pomembno se nam zdi to sodelovanje med odbori za to, da zagotovimo transverzalnost eh, pri izvajanju teh programov. Zato res še enkrat najlepša hvala. Mi smo kot parlament zelo zainteresirani za nadaljnje sodelovanje s Svetom Evrope in vašim inštitutom. Zato ker si želimo biti bolj vključeni v vaše strategije, jih spremljati vseeno in tudi zato, ker se nam zdi zelo pomembno opozarjati eh, in spre, na obstoj teh programov in jih pobliže spremljati. Zelo pomembno je tudi opozarjati na povezovanje med različnimi evropskimi kulturami, kar še dodatno prispeva k njihovemu bogatstvu. Uh, Eh, poleg tega eh, smo videli na lokalni ravni, da se eh, pojavlja ta težnja, da se preseže samo lokalno raven in da se občine povezujejo tudi z drugimi občini v širini in v bližini eh, in eh, tako se sodelovanje pomikano vzgor na evropsko raven. Zdaj pa kar se tiče proračuna za zagotavljanje teritorijalne trajnosti eh, imamo na eni strani možnost za spodbujanje tako dolgih poti. Zelo zanimivo je, kadar se dejansko pripravlja masterplan neke nove poti in glede na to, da smo zdaj šele v začetku novega programskega načrtovanja, je zelo pomembno, da različne evropske občine eh, predvidijo neko strategijo za vključitev v te projekte. Druga pomembna točka pa je vključevanje malih in srednjih podjetij um, ki in sploh kulturnih in ustvarjalnih podjetij, ki na teh poteh nudijo svoje storitve. Namreč, ko se govori o dožnostih glede potrjevanja Eh, teh programov je zelo pomembno, da se um, močno izpostavijo dejavnosti kulturne, ustvarjalne in druge, ki uh, lahko omogočajo življenje teh programov. Uh, poleg tega pa bi želela uh, še ustrajati na eni točki, sprašujem komisijo, če mogoče želi k temu kaj dodati in sicer um, v zvezi s temi nizkimi proračunskimi sredstvi, ki smo jih uspeli doseči znotraj generalnega direktorijata Growth eh, in ki so bila precej skrčena eh, v zadnjem času, kar je obžalovanja vredno. Pa še nekaj, ta kulturna diplomacija, eh, v to tudi želimo vključiti te poti ker je to eh, res zelo pomemben prispevek k mm, kulturnemu delovanju. V redu, no, če ni drugih prispevkov, mislim, da se lahko na tej točki ustavimo. Lepo se vam zahvaljujem in prepričana sem, da bomo še imeli možnost, eh, da eh, se srečamo in si izmenjamo posodobljene situacije in upam, da bomo še se pogovarjali na tako zanimiv način. Vsekakor um, kreativna, kulturna Evropa, to so teme, uh, Eh, s katerimi se bomo skupaj še ukvarjali. Najlepša hvala, s tem smo končali z našim dopovdanskim delom in nadaljevali bomo ob 15. točno z pomembno predstavitvijo o vključevanju migracijah in vključevanju otrok in mladostnikov ter žensk v eh, kulturo in izobraževanje. Hvala lepa.